guten, guten Morgen. Dobro jutro. Bomo nadaljevali z delom v okviru našega odbora in um, začeli bomo kar s prvo točko dnevnega reda, sprejetje dnevnega reda. Na to bomo kasneje pogledali posebno poročilo o Haitiju. Dobili ste tudi zapisnike sej 5. in 6. novembra. Prosim, da svoje pripombe posredujete do konca tega sestanka, sicer bomo obravnavali ta zapisnik kot sprejet. Torej, četrta točka, poročevalec je še na poti, upam, da se nam bo k malu pridružil, menda je ujet v dvigalu in upamo, da ga bomo lahko čim prej odrešili te muke. Bi pa kljub temu začeli, kajti imamo kar precej točk na dnevnem redu. In eh, najprej dajem besedo računskemu sodišču, razen če bi se še kdo drug začel, želel oglasiti. Izvolite potem, računsko sodišče. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes eh, imam to čast, eh, da tu predstavim posebno poročilo v zvezi s sanacijo po potresu na Haitiju januarja 2010. Naj začnem samo z nekaj besedami o tem eh, potresu, ki je prizadel Haiti. Torej, to je bil potres eh, eh, stopnje 7,1 po Richterjevi lestvici in 230 tisoč eh, ljudi je bilo ubitih v tem potresu, 300 eh, tisoč je bilo ranjenih in več kot 3 milijone je ostalo brez eh, domov. Torej, mednarodna skupnost se je odzvala, na stotine mednarodnih organizacij je uh, pomagalo uh, prebivalcem in uh, 1,3 milijarde evrov je bilo namenjeno eh, temu mm, potresu. Torej, eh, to je bila največja eh, pomoč po mm, nezgodam, ki so prizadele Tihi ocean leta 2004. Ampak kljub temu ostaja situacija na Haitiju zelo resna. Konec leta 2013 še vedno 10 tisoč ljudi živi v eh, prehodnih begunskih eh, taboriščih. Torej, mi smo si pogledali, eh, če je podpora EU za sanacijo po potresu na Haitiju, če je bila ta ustrezno uresničena. In, uh, predvideli smo tri različne kategorije. Torej, eno je bila pomoč, ki je prihajala iz Generalnega direktorata za človekoljubno pomoč. Na to smo imeli uh, razvojno pomoč, ki je prihajala iz Generalnega direktorata za uh, razvoj. In pa še uh, posebno pomoč uh, službe za zunanje delovanje to je bilo uokvirjeno torej z uh, okvirnim dokumentom in pa celo vrsto spremljajočih uh, evropskih uh, projektov, uh, ki, med katerimi najdemo celo vrsto uh, ukrepov, sanacije, rekonstrukcije uh, rezidenčnih uh, predelov in pa tudi pomoč prebivalcem in pa pomoč uh, lokalnim organizacijam istočasno smo si tudi pogledali, eh, kakšna je bila pomoč, ki smo jo eh, vladi nudili pri makroekonomski stabilizaciji po potresu. Poročilo je bilo izdano novembra 2013 in sedaj bi nakratko povzel še eh, sklepe in rezultate. Torej, eh, evropska pomoč je bila osnovana na eh, zelo jasno izraženih potrebah, ni pa bila dovolj prožna. Komisija bi lahko naredila več, da bi premostila vrzeli med kratko in dolgoročnimi programi pomoči. Takoj po eh, potresu je komisija identificirala potrebe in eh, evropska pomoč se je osredotočila eh, na prave prioritete, se pravi na higieno, zdravje, varnost, prehrano, čisto vodo, namestitev in, in izobraževanje dejavnosti komisije so bile prav tako eh, skladne z eh, splošnimi, eh, splošnimi cili pomoči in sodelovanja. Kljub temu pa je imela komisija nekaj težav pri prilagajanju tega načrta konkretnim razmeram. Glavno, kar smo ugotovili, je to, da je imela komisija zelo veliko težav pri eh, premostitvi te vrzeli med kratko in dolgoročnimi eh, cilji pomoči. LRRD eh, je nekaj, kjer komisija ni imela dolgoročnih strateških ciljev. In to je vodilo uh, do eh, razhajanja med eh, človekoljubnimi in pa eh, razvojnimi strategijami, naprimer pri namestitvi. V nekaterih primerjih je tako trajalo več mesecev, preden so se kratkoročni ukrepi pomoči lahko sploh povezali z dolgoročnimi strategijami rehabilitacije in sanacije komisija torej teh kratkoročnih eh, ukrepov ni povezala s svojimi dolgoročnimi razvojnimi cilji. Torej, na podlagi vsega rečenega lahko ugotovimo, da so bili vsi eh, programi eh, izvajani z veliko zamudo in eh, samo 10 od 30 programov je bilo v celoti zaključenih, ampak tudi pri teh je vedno prihajalo do zamud. Trije programi so bili zelo lahko rečemo, neuspešni, torej niso zabeležili dovoljšnega eh, napredka eh, in tudi niso bili iz finančnega in makroekonomskega eh, vidika ustrezno uresničeni. Torej šlo je za neprimerno delovanje na terenu, naprimer nekatera zavetišča niso bila sploh prilagojena potrebam in terenu. Prav tako je bila eh, vsakodnevna koordinacija med različnimi donatorji eh, neustrezna, eh, kompleksni mehanizmi koordinacije in pa um, neustrezna institucionalna zmogljivost vodili tudi v uh, neuspešnost uh, te pomoči. Torej, uh, dolgoročno smo se iz tega naučili, da mora biti komisija bolj ustrezno pripravljena na takšne krize, zlasti iz vidika osebja, ki morajo biti ustrezno usposobljeni in uh, ustrezno pripravljeni na hitro ukrepanje. To se tokrat ni zgodilo. Torej, za zaključek bi podali naslednja priporočila za izboljšanje učinkovitosti v primeru krizne situacije oziroma hude nesreče. Torej, komisija in služba za zunanje delovanje kjer je to potrebno bi morala izboljšati svoje zmogljivosti upravljanja s tveganji vključno z eh, možnostjo da se primerno usposobljene osebje eh, pošlje na teren, kjer lahko ustrezno ukrepajo. Prav tako um, je potrebno sanacijo bolj ustrezno prilagoditi tretjič, eh, treba se je osredotočiti na eh, ustrezno upravljanje s finančnimi sredstvi in preprečevanje eh, nepotrebnih finančnih izgub. Sedaj pa sem vam na voljo za vprašanje. Hvala lepa, gospod Vespark. Torej, ta odbor se je zelo intenzivno ukvarjal s uh, Haitijem. Pred tremi leti smo tudi poslali delegacijo na Haiti in prepričani eh, smo bili, da so eh, razmere na otoku po potresu bile res tako hude, da ugotavljamo, da je to res. Eh, nekaj, kar, kjer se moramo vsi uh, ustrezno odzvati, torej tako naš odbor kot tudi drugih. Torej, hvala lepa, gospa uh, predsedujoča. Zelo sem vesela, da je odbor za proračunski nadzor tu povabil tudi odbor za razvoj, kar kaže na to, da jemljete zadevo zelo resno. Torej, prebrala sem vaše poročilo in uh, Predpostavljam, da bomo tudi dali besedo eh, komisiji, da se bo odzvala na vse te točke, ampak to, da eh, smo imeli občutek, da gre za dve različni misiji, ki med seboj nista ustrezno eh, komunicirali, to je bil seveda problem. Morali bi imeti EU, e ki deluje na v takšnih razmerah kot ena ekipa in ne kot tri ali štiri različne organizacije. In strinjam se, da je to treba izboljšati. Sedaj pa dajem eh, besedo gospodu Enrikeju. Salomo, ki mora oditi žal ob 9.30 in vem, da eh, se želi oglesiti in postaviti nekaj vprašanj. Eh, Hvala lepa obema predsedojočima, gospe McKeven in gospe Gressler. Kot eh, poročevalec, stani poročevalec za človekoljubno eh, pomoč, sem še posebej vesel, da ste me povabili na sejo vašega odbora mi smo eh, že od samega začetka delali analize razvojnih eh, programov, torej z vidika razvoja, po drugi strani pa je treba se Treba upoštevati tudi eh, dejanske izkušnje, Na terenu pa tudi izkušnje, eh, ki izhajajo iz eh, tega poročila računskega sodišča, kajti na ta način lahko tudi identificiramo naše dobre prakse, slabe prakse in način, kako lahko uporabimo ista načela eh, za razvojne programe tudi za ljudi, ki potrebujejo to dejavnost Evropske unije. Mislim, da je poročilo in pa eh, predstavitev, ki jo je naredil um, poročevalec oziroma predstavnik računskega sodišča, da zelo pripomore tudi k naši razpravi in sicer z več vidikov. Prvič gre za eh, ključno vlogo upravljanja in pa vzpostavitve eh, struktur, ki zagotavljajo politično stabilnost v državah, ki so žrtve eh, teh eh, tragedij in naravnih nesreč. Veste, da preden je prišlo do potresa, smo že vedeli, da ima Haiti celo vrsto težav z upravljanjem in celo vrsto težav eh, z odzivanjem na potrebe svojega prebivalstva. Spomnili se boste tudi na to, da že fizično te zgradbe, eh, vladne zgradbe so se podrle med eh, potresom, da je praktično eh, izginila s tem potresom celotna zmogljivost hejtijske vlade, vključno z zgradbami. Torej, če bomo v okviru razvoja upoštevali tudi eh, državne strukture in pa upravljanje, potem eh, bomo lahko bolj učinkovito delovali v državah, s katerimi sodelujemo. Drugo, kar smo se iz tega naučili, eh, kar je tudi nekaj, kar nas zelo skrbi, je vprašanje komunikacije. Torej, takojšnji odgovor, v humanitarni krizi mora biti povezan tudi z eh, razvojno dejavnostjo. Se pravi, po eni strani imamo odgovor na konkretno krizo, po drugi strani pa se mora eh, vse čas odvijati tudi ta komunikacija z stalnimi razvojnimi programi eh, in dejavnostmi na terenu. Torej, poročevalec nam je eh, povedal, da to eh, v primeru Haitija ni bilo zelo uspešno, da komunikacija ni bila ustrezna in da ta povezava med kratko in dolgoročnimi oziroma srednjeročnimi dejavnostmi ni bila ustrezna. Torej, do neke mere to eh, lahko pojasni pomankanje samega upravljanja, ampak to ni vse. Na to koordinacija. Poročilo tu poudarja koordinacijo med donatorji. Ampak istočasno smo imeli tudi interno težavo znotraj Evropske unije, kajti imamo različne instrumente financiranja razvoja in včasih nismo dovolj prožni, da bi lahko delali z različnimi instrumenti na učinkovit način naprimer eh, imamo eh, instrumente za eh, razvoj, imamo različne sklade, imamo na to sredstva za humanitarno pomoč in tako dalje, ampak pogosto to zelo težko med seboj koordiniramo predstavljam si, da odbor za proračunski nadzor ni zelo naklonjen takšni prožnosti eh, pri eh, uporabi različnih finančnih instrumentov, ampak če smo eh, soočeni s takšno katastrofo, s takšnimi nepričakovanimi dogodki, potem moramo tudi pokazati določeno mero prožnosti. Prepričan sem, da je to nekaj, kar eh, se tiče bolj vašega odbora kot našega, ampak eh, treba je narediti vse, kar lahko naredimo znotraj eh, Evropske unije, Evropske komisije za večjo transparentnost, za boljši nadzor, za boljšo oceno, torej tako vašega odbora kot parlamenta vse se da izboljšati, vse moramo izboljšati in v tem kontekstu torej se vam še enkrat zahvaljujem odboru za proračunski nadzor za to oceno po eni strani, kajti treba je uh, upoštevati načelo dobrega upravljanja, torej proračunskega dobrega upravljanja, ustrezne uporabe proračunskih sredstev in pa sodelovanja. Ja, hvala lepa. Lahko ste prepričani, da imamo mi zelo velike interese, da se eh, pomoč eh, hitro nudi, pa tudi, da se to eh, stori skladno z mm, pravili. Kljub temu pa menimo, da po določenem času mora humanitarno pomoč uh, nadomestiti eh, razvojna pomoč in to je bil problem na Haitiju, da smo eh, pravzaprav razvojno pomoč uporabili kot humanitarno pomoč, ampak veseli me torej, da je poročevalec uspel uspel eh, priti iz dvigala in da bo sedaj lahko predstavil svoje poročilo. Eh, hvala lepa, torej zelo sem vesel, da sem danes med vami in da lahko predstavim ta dokument. Lahko si predstavljate, da eh, ko ste nekaj časa ujeti v dvigalu z številnimi drugimi kolegi, da to ni prav prijetno. Torej, upravičujem se za zamudo. Dobro. Vidim, da ste že začeli z razpravo in to je dobro. Rad bi se zahvalil gospodu Vesbergerju iz eh, računskega sodišča in pa njegovim kolegom. Hvala za zelo uravnoteženo in pametno poročilo o razmerah na Haitiju in eh, načinu, kako so bila sredstva porabljena po tej naravni nesreči. Torej, mi smo bili na terenu, imamo dober upogled v to, kaj se je tam dogajalo in to, kar opisuje uh, Računsko sodišče je zelo blizu temu, kar smo tudi sami eh, videli na terenu. Zahvalili bi se komisiji in pa službi za zunanje delovanje, zato ker smo videli tako kot že računsko sodišče, da gre veliko dejavnosti tudi pohvaliti, čeprav vse seveda ni bilo na terenu popolno. Veliko pa je bilo doseženo. In lahko rečemo, da denar evropskih davkoplačevalcev je bil kljub temu porabljen na način, ki je bil pač možen glede na razmere na terenu. Vesel sem, da ste tu prisotni tudi kolegi iz odmora za razvoj, da se lahko skupaj pogovarjamo o teh vprašanjih. Vsak odbor ima svoj pristop, tudi odbor za razvoj ima svoj pristop in svoj pogled na zadeve. In ta um, predsodek, da smo si neki nasprotniki v parlamentu, to je nekaj, kar je treba odpraviti, to uh, ne drži, kajti imamo celo vrsto področji, strokovnih področji, ki se prekrivajo. Uh, in tudi ni treba, da je vse eh, spolitizirano. Treba si je prizadevati za eh, skupne eh, smernice za razvojno pomoč. Mislim, da to, kar je mene skrbelo, je gospod Vesberger že izpostavil. Nekaj, kar je bilo izpostavljeno, torej je ta povezava med hitrim odzivom in pa razvojno pomočjo. Ampak tudi to se razume. V takšnih katastrofalnih eh, razmerah je ključno, da imajo ljudje naprimer pitno vodo. Torej, treba jim je najprej zagotoviti osnovne potrebe, torej čisto vodo, hrano in tako dalje. To je hitri odziv ampak eh, na to pa imamo še celotno dejavnost, ki je dolgotrajna, eh, ki eh, je, ki je celovita in ta povezava na terenu ni vedno tako preprosta kot v teoriji. In nevladne organizacije na terenu, službe komisije na terenu in tako dalje in služba za zunanje delovanje in njegov eh, posebni poslanec so to tudi izpostavili že na samem začetku. Torej, ko berem poročilo računskega sodišča, moram reči, da me je eh, motiv prikaz eh, pristopa komisije, kajti komisija je imela razvojno pomoč, ki je bila že na terenu. Istočasno vemo, da so bili na terenu ljudje, ki so izredno usposobljeni, ki so eh, večkrat delali tudi stvari, ki niso bile striktno v njihovi pristojnosti. In to je treba podčrtati v novem programu. Sedaj vemo, kje je šipka točka. Šipka točka je v tej povezavi med tema dvema področjema in to moramo sistematično tudi obravnavati. To moramo narediti na pameten način, zato da bomo lahko eh, zagotovili boljše rezultate, če bo prišlo zopet do takšnih eh, hudih naravnih nesreč. Na to druga točka, ki se mi zdi pomembna v tej razpravi, je naslednja. Torej vprašanje osebja na terenu, osebja komisije, njenih zmogljivosti. Seveda komisija mora zagotoviti tako varnost eh, svojega osebja na terenu, to je povsem jasno, ampak eh, ti komentarji komisije, ki se pojavljajo v poročilu, naprimer, da eh, tega niso mogli zagotoviti zaradi pravnih ali proračunskih omejitev. V angliškem besedilu je uporabljena beseda constraints, se pravi omejitve. To je problem, kajti ko pride do takšne nesreče, in komisija prevzame človekoljubno pomoč na terenu. Še dobro, da so bile tudi nevladne organizacije prisotne na terenu. Uh, Mi moramo zagotoviti, da so na teren poslane ustrezne osebe, da imajo ustrezne sredstva, da lahko izpolnijo svoje poslanstvo in tudi, da delajo skupaj z sedežem v Bruslju. Prav tako je treba zagotoviti, da imamo ustrezne proračunske in pravne okvere, da lahko to poslanstvo sploh izpolnimo komisija lahko morda želi razpravljati o tem, kaj je potrebno in kaj ne. Ampak morali bi vedeti, kaj bi bilo potrebno za nadaljno pomoč, torej kakšne eh, pravne in proračunske okvire potrebujemo za nadaljne izvajanje te eh, pomoči, zato da bi lahko odpravili eh, te overe, naj si bodo proračunske ali pravne ne vem, zakaj nas komisija ne povabi na takšno razpravo, kajti na ta način bomo lahko zagotovili, da bomo imeli tudi ustrezni pravni okvir in da bomo lahko zagotovili, da bodo eh, ljudje uživali vso možno podporo in pomoč, da bomo mi z naše strani pa zagotovili ustrezni proračunski in pravni okvir za izvajanje te pomoči. Torej, um, Smernice v poročilu so zelo dobre in v veliki meri smo jih tudi prevzeli. Zahvaljujem se torej komisiji tudi in odboru za uh, pri pomoč pri pripravi tega uh, poročila. Prav tako se zahvaljujem tudi nevladnim organizacijam, ki so bile zelo prisotne na terenu in ki so tudi spremljale delo komisije na terenu in ki so bile resnično veliko pomoč. In za zaključek naj povem še naslednje. Mislim, da je to dober znak, da med eh, komisijo in pa računskim sodiščem in drugimi entitetami eh, ne prihaja do velikih razhajanj v mnenju. Večinoma je ste kar istega mnenja. Lepa sedaj pa dajem besedo kolegom, ampak predtem bi eh, še povedala, da je eh, čas eh, govora omejen na dve minuti, kajti ob desetih moramo nadaljevati z naslednjo točko. Izvolite. Dank, uh, ja, hvala lepa. Veliko veselje mi je, da je bilo to poročilo oblikovano. Dobro je, da se pogovarjamo o prihodnih strukturah glede hitrega odziva. Uh, pa je pomembno, da smo pripravljeni in o tem bi vas vprašal, kako je z drugimi okvirnimi pogoji, glede zadev, ki niso urejene, kako je s tistimi, ki so lahko v praksi takoj vključeni v odzive, ali imamo neko horizontalno uredbo, ki omogoča nevladnim organizacijam, da delujejo. Kako pa je standardi in zakonodajnimi akti, ali so lahko nevladne organizacije pripravljene prej, zato da izpolnijo pogoje, zato da takoj začnejo s delom. In potem drugo, glede rehabilitacije. In sicer gre tu za pogodbe javnih naročil. Ali imamo mogoče kakšne pravne zahteve glede načrtovanja? Ali je to porazdeljeno med načrtovanjem in izvajanjem na tem področju, zato da bi poskrbeli za stroškovno učinkovito, za poklicno delo pri tem. No, razvojna politika je zelo pomembna. Pomembno je, da imamo določene pojme za reh, dolgoročno rehabilitacijo. Ali so nekatere nevladne organizacije povezane s tem, vključene v to delo, dolgoročno ali delajo na pregleden način pri rehabilitaciji? Dobro, ne vidim nikogar več, ki bi se želel oglasiti tako da bi pozdravila direktorja iz komisije in gospoda Kaputo, zunanjega svetovalca. Gospod Kaputo se oglaša, govoril bo pet minut, predstavil bo zunanje oceno, predajemo besedo, prosim. Um, Hvala. Gospa predsedujoča, No, glede na to, da je čas omejen, se bomo sredotočili na nekatere ključne sklepe in ključna priporočila pri oceni. No, nasplošno se zdi, da smo se tu osredotočili na glavne in ranljive točke, glede na načela OECD, glede ranljivosti. In sicer imamo tu dva pregleda OECD glede ranljivosti na Haitiju. To je bilo izpeljano leta 2009 in 2011. Podpora je temeljila na dveh glavnih stabrih. Po eni strani naj bi okrepili državo in naj bi obnovili glavne infrastrukture, po drugi strani naj bi podarili prioritete v socialnem sektorju, pomagali naj bi najbolj ranljivim z različnimi ukrepi, z mišnico različnih instrumentov. Povezali naj bi ta dva stavra. Pak ta povezava je bila šipkejša, kot smo si predstavljali in to je predstavljalo velike izzive in tako bo tudi v prihodnosti. Proračunska podpora je bila glavni instrument v prvem stavru. To je bila zelo spodbudna, inovativna izbira Evropske unije v primerjavi s tem, kar pravi tisti, ki darujejo v istem obdobju. Šlo je za podporo makroekonomske stabilnosti in to je pomagalo vladi, da je začela s tem težkim procesom PFM reforme. Torej, to je reforma upravljanja javnih financ. Leta 2010 smo imeli 60 milijonov evrov v obliki naložb za vlado. To so bili edini veri na voljo za vlado, kaj te Večina virov darovalcev je šla preko odbora Clintona, to je bila paralelna struktura. Tako da je vlada lahko s pomočjo takšnih virov pomagala v najbolj nujnih okoliščinah, ko so ljudje to potrebovali, recimo zato, da so iz cest počistili smeti, ker niso imeli nobenih drugih virov za to. Po drugi strani pa je bilo veliko izzivov pri proračunski podpori. Sedaj imamo nove pogodbo za obnovo države in sicer gre zvesti za potreben politični dialog. Ta naj bi spremljal priložnosti. Ampak to je bilo v milejše obliki, kot bi si želeli. Sedaj je treba porabiti tudi druge neproračunske vidike, dialog pri gradni zmogljivosti, zato da bi izboljšali učinkovitost in preglednost, da bi izboljšali tudi strateške proračunske prerazpodeditve, da bi izboljšali tudi sektorsko koordinacijo z obnovljenim vodstvom Evropske unije zmogljivosti za to takrat ni bilo. Zato so bila oblikovana posebna priporočila. Sedaj pa bi omenil drugi stavar. Treba je reči, da je Evropska unija pokazala znatne rezultate na različnih področjih, na sektorskih tematskih področjih pri intervencijah. Ampak institucionalno bi bilo treba krepiti to dimenzijo, ampak to je bilo omiljeno pri spodbudi vzdržnosti tih rezultatov. Tu imamo recimo en primer in sicer je to strategija LRRD. Ta je bila tudi omenjena doslej. Tu smo videli različne poskuse Evropske unije zato, da bi oblikovali okvir LRRD. Zlasti v sodelovanju z ECHO, zato, da bi imeli skupno oceno, da bi nadaljevali intervencije, ko je to treba, zato, da bi imeli tudi namensko skupino na Haitiju. Potem je prišlo do poskusu, da bi institucionalizirali DRM z nacionalno strategijo, zato da bi imeli tudi ambiciozne projekte civilne zaščite. Ampak ti poskusi so bili precej šipki, niso bili vzdržni. Kaj ti na Haitiju potrebujemo strategijo Evropske unije za izvajanje LRRD. Podrobnosti in priporočila naj bi oblikovali v ta namen. Tu naj bi vključili tudi ECO in EDF. To naj bi vključili na ravni načrtovanja in izvajanja Sedaj imamo različne časovne okvire in kljub prostovoljnim naporom je koordinacija zelo problematična. Potem imamo nove strategije za tudi druge akterje, državne, nedržavne, za partnerstva. Tudi tu je treba konsolidirati v tem procesu obnove. Potem imamo tudi proces rekonstrukcije in vzdrževanja. Tudi te procese pri infrastrukturi je treba bolje povezati. In potem imamo na koncu še politično gospodarstvo pri nujnih primerjih in obnovi. To je zelo pomembno, to je treba okrepiti, kaj ti sicer bomo pokopali večino intervencij. Hvala. Ja, hvala lepa. No, če smem bi rekla, da kar zadeva, da dano vredno študije, rečem, da to ni nič novega, to smo že vse vedeli. Mogoče bi lahko komisija to predstavila in odgovorila na nekatera vprašanja. Komisija. Hvala. Gospa predsedojoča, na začetku bi se morala zahvaliti računskemu sodišču, gospodu Greslu in celotni ekipi za to delo. Hvala ocenjevalcem in tudi poročevalcu Gajerju. Tu vidimo, kako kompleksno je vse to. To je zelo kompleksno področje. In res ni nobene druge države, kjer bi bila situacija tako zelo zapletena pri nadaljem delu. Gospod Gajer, vi ste rekli, da imate dobro ekipo in želite pokazati, da imate najboljše ljudi na terenu, ki se res trudijo in delajo na tak način. To gre do vrha, do generalnega direktorja, ki je generalni direktor v tem direktoratu le eno leto. In eden izmed njegovih prvih obiskov je bil obisk na Haitiju. Videl je, da so izsledki pravilni. Želijo preveriti, če imamo dovolj nadzora, zato da bi poskrbeli, da so naše operacije tam na terenu speljane pravilno. No, vidite, da je situacija zapletena. Še vedno je prisotna. Zakaj je prisotna? Tu gre za nujno pomoč, gre za pomoč pri obnovi, kajti tam imamo 77 odstotkov prebivalstva, ki živi z manj kot 2 dolarja na dan. 400 odstotkov prebivalstva je nepismenega, ne znajo brati in pisati. In potem si ne morete predstavljati, kako močna je vlada. Delamo na dveh frontah. Pomagamo javnosti in tu nam pomaga tudi nevladne organizacije. Še vedno pa moramo po drugi strani stolovati z vlado. No, ne bomo zamenjali vlade pri razvojni pomoči. Tako da hvala za obe poročili. Dobro je, da ste rekli, da potrebujemo proračunsko podporo. Ta je prinesla rezultate, ta je omogočila vladi nadaljevanje bistvenih funkcij. In še naprej delamo na tak način. Razumemo te komentarje o tem, da je treba obnoviti upravljanje. To je ključnega pomena. To vidimo v širšem kontekstu. Podpiramo vse darovalce. Urad OMHR, ki izvaja državno reformo, med drugimi to je en izmed področji, dela na tem. Imamo tudi pogodbe za obnovo držav, potem imamo tudi makroekonomski okvir. To je okvir za to, da bi zagotovili odgovornost in preglednost. Ko so Združene države prišle na Haiti, so bile obsedene s preglednostjo in ko so to pogledali, so rekli, kaj je ta preglednost, če ni statistik, kaj to pomeni. To ne pomeni nič pravzaprav. Tako da ne moramo vzeti le enega vprašanja in delati le na tem. Ne, potrebujemo sistemski pristop in to je zelo pomenilo zlasti pri obnovi proračuna in pri teh pogodbah za gradnjo države. Na tak način bomo lahko imeli tudi politični dialog, pomagali bomo vladi v boju proti korupciji. No, obžalujemo to, da nekateri poslanci niso bili posebno zadovoljni z našimi odzivi. No, imamo odziv na papirju in to je odziv na papirju. Sedaj imamo delegacijo in to je največja delegacija v mojem portfelju v Latinski Ameriki in Koribih, le v Washingtonu imajo večjo delegacijo. Torej res, resno jemljamo naše delo in želimo imeti konkretne rezultate. Ampak še enkrat ne moremo zamenjati vlade tam. No, glede teh komentarjev da imamo povezavo med našimi kolegi v EKU in nami. Ja, prav imate, živimo v dinamičnem procesu. Dokumentov ni bilo, ampak to ne pomeni, da se nismo trudili. Delali smo skupaj. Sodelovali smo z istimi nevladnimi organizacijami, to so organizacije, ki so sodelovali tudi pri prvi pomoči, sedaj naj bi v prihodnih letih obnovile hiše na mesto zaklonišč. Tu gre tudi za to poznavanje, samega terena, jezika, tega okolja, lokalnih ljudi. Zaenkrat delamo v formalnem okviru, oblikujemo strategije na ravni držav, na najvišji ravni, med dvema direktoratoma, med direktoratoma Eko in direktoratom za razvoj, ampak prav imate, v preteklosti nismo imeli formalne strategije. Posledično se strinjamo s vsemi priporočili sodišča, pravzaprav že izvajamo ta priporočila, menimo, da je bila ocena neodvisnih svetovalcev pri priporočilih parlamenta dobra. Tudi vi, predsedujoča, ste zahtevali to oceno, strinjamo se s tem, to izvajamo, ampak le eno priporočilo nas nekoliko skrbi. Menimo, da delamo dobro v veri, v dobri družini imamo evropske darovalke, imamo tudi koordinacijo med darovalci, ampak tu ni toliko izzivo, kajti tu imamo dve darovalke, Francijo in Španijo, dve države. S Francijo res sodelujemo zelo natančno, se usklajujemo tudi na terenu, tudi Španijo je tako, tako da pravzaprav tu ni nobenih težav glede koordinacije držav darovalk na terenu. Haiti je bila med prvimi državami, kjer smo imeli skupne programe, kjer smo se osedli in podpisali dokumente skupaj z državami, glede tega, kako bomo izvali to strategijo na Haitiju. Dobro, glede na to se zahvaljujem gospodu poročevalcu Gajerju. No, nisem pričakovala, da bom po tem sestanku še živa, ampak eh, ne smete biti preveč prijazni do komisije. Rekli ste, da imate odprt pristop do dialoga in res hvala. Dobro bi bilo, če bi imeli priložnost, zato imamo dve priporočili. Po našem mnenju bi to lahko imelo neprečakovane posledice pri izvajanju. Če bi nam torej omogočili, da se pogovarjamo tudi na takšni ravni, bi to res cenili. Hvala. Ja, nismo še zaključili sestanka, tako da ni še konec. Še dva kolega, dve minuti. Prosim. Gospod Arnold, ja. Redno se pogovarjamo o tem odboru pri proračunskem nadzoru in pozdravljam tudi to priložnost, da se pogovarjamo o bolj neobičajnih vprašanjih. Že dolgo se osredotočamo na to, preučujemo odzive na krizo že leta, leta potem, sprašujemo se, če bi lahko izdatke porabili na bolj učinkovit način. Vedno smo imeli odnos med hitrosti odziva in kakovostjo teh odzivov. Potrebujemo zelo dobro načrtovanje pri humanitarni pomoči, če pride do katastrofe, nesreče. Ampak vsaka nesreča je drugačna, vsaka katastrofa je drugačna, tako da ne moramo imeti idealnega načrtovanja že od prvega dne naprej. No, ta vprašanja bodo vedno tam, ne glede na to, kdo se ukvarja s tem vlada, Evropska unija, OZN. Potem imamo tudi vprašanja glede humanitarnih organizacij, nevladnih organizacij. Včasih se sprašujem, kako je zelo hitrimi odzivi, ampak včasih je to bolje, kot pa če imamo bolj kakovostne odzive, pride pozneje. Če si pogledamo virus ebole zaenkrat. Odzivi vlad so bili zelo počasni. Po drugi strani imamo nevladne organizacije, humanitarne organizacije, vidimo organizacijo Medecins sans frontières, ki pomagajo tam na terenu zelo hitro in spreminjajo stvari. Včasih eh, vlada potrebuje 6 do 8 mesecev za gradnjo bolnišnice, nekateri pa lahko v nekaj dneh ponudijo nekaj, nekaj postelj. Tako da gre za takšno vprašanje, ker gre za koordinacijo takšnih odzivov. Glede poročila sodišča, recimo, če imamo potres, je treba hitro delovati. Tisti, ki so brez hrane, brez doma, brez zdravil, brez zaklonišča, ne morejo čakati takšne situacije. Tako da res pozdravljam to, da bi delovali učinkovito, ampak nikoli ne smemo delati počasno, ne smemo pozabiti na hitrost odzivanja. No, mogoče sam ne bi smel tega reči, glede na moje ozadje, glede na nadzor odboru. Prostite, oprostite, presegli ste čas. Hvala, hvala. Ajala Sinda. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Gajerju, za vsa priporočila in predloge. Želela bi samo postaviti vprašanje komisiji. V povezavi z enim najpomembnejših stebrom, ki je povezan s tako kompleksnim okoljem, kot je Haiti, kako lahko vzpostavimo ustrezne razmere v, ob takšni katastrofi. Imeli smo konferenco predstavnikov eh, sredozemskih držav in tam smo slišali, da je najhujši del, del, ki se nanaša na izobraževanje, kajti pogosto otroci tri leta ne gredo v šolo po takšnem dogodku. Zanima me, če naša možnost intervencije vključuje tudi ta vidik ali Evropska unija in komisija dejansko delujeta tudi na tem področju in kaj bi bili eh, tu najpomembnejši nauki, kako lahko država na področju izobraževanja, na področju mladih eh, se zopet postavi na noge po takšnem dogodku. Prav tako imam vprašanje tudi za računsko sodišče. Govorili ste o nečem, kar se nam zdi očitno in sicer o izjemnih težavah, ki spremljajo koordinacijo v tako ekstremnih razmerah, kot so eh, bile razmere na Haitiju po potresu. Zanima me, kakšne so vaše, eh, vaša priporočila glede koordinacije. Oprostite, smo rekli dve minuti. Sedaj pa zopet kolega, ki bo odgovoril na vprašanje. Hvala, gospod predsedujoča. No, glede vprašanja koordinacij, to sem slišal nedavno, naj rečem, da med drugim ugotavljamo, da mora Evropska unija govoriti z enim glasom. Potrebujemo boljšo koordinacijo, že preden pride do same nesreče, kajti potem je vse še veliko bolj zapleteno. Težko je usklejevati stvari, ko se to že zgodi. Vesel sem, ker to delo poteka v komisiji, kajti med drugim smo videli, da je bilo to najbolj zaskrbljujoče. Potem bi povdaril še nekaj. Glede hitrosti delovanja, nekdo je to omenjal. Med drugim ugotavljamo, da ni dovolj načrtovanja, zato da bi poslali okrepitev, no doslej ni bilo tako, ko je prišlo do takšnih hudih katastrof. In to nas je privedlo do takšne situacije, ko smo imeli na voljo sredstva, ne pa dovolj osebja za pomoč. In to seveda ni dobro upravljeno, ampak reči moram, da povsem razumem skrbi komisije glede varnosti osebja. Seveda je to samoumevno, ampak Kaj smo se naučili na Haiti in kaj se moramo naučiti? Da moramo biti pripravljeni, potrebujemo ekipo, ki mora biti pripravljena oditi na takšno težko območja. Kajti nobena delegacija ne more tega imeti redno. To je treba pripeljati tja v nujnih situacijah. To bi osebno rekel. Mogoče to najpomembnejše. To je najpomembnejša lekcija za prihodnost. Ampak prepričan sem, da je komisija prišla do povsem istih sklepov. Hvala. Ja, hvala lepa. Poroč, poročevali želite tudi vi besedo. Ja, hvala lepa. No, ne bom pokomentiral vsega, ampak pojasnil bi nekatere nesporazume. Gospa direktorica, vi ste bili zaskrbljeni, ker po tem sestanku ne boste odšli iz dvorane živi, ste rekli. No, jaz sem eden izmed najprijaznejših do komisije in mislim, da v poročilu nisem dal takšnega vtisa, da sem tako nasilen do komisije. Ne, prav nasprotno. Glede na okvirne pogoje je komisija pravila odlično delo in hvala za to. Tu je veliko točk, kjer imamo kritike računskega sodišča, ampak tu sem si mislil, ja, vse je lepo in prav, ampak če gre za hude katastrofe, drži to, kar je povedal gospod Natis. Bolje je, če delujemo hitro, kot pa če sploh ne pomagamo. Tako da sem želel podariti ta vidik. Hitro odziv je precej boljši kot to, da ni odziva. Seveda imamo lahko tudi prihodnje delovne sestanke, to bi pozdravil, imamo delovni dokument, ampak če ste zaskrbljeni, ker so nekatera moja priporočila kontraproduktivna, lahko izdelam nove formulacije. No, ni treba, da to sprejmemo takoj. To je dokument, ki ga bomo reševali pozneje. Potem bo treba odločiti, ali boste to sprejeli ali ne, tu pri razrešnici. No, imamo še nekaj mesecev za to, da bi vse uskladili, vse nijanse, da bi poskrbeli za to, da pridemo do najboljših možnih sklepov. Seveda lahko z veseljem sodelujem z vami. Ne vem, če je prišlo do nesporazuma, no nisem postavil pod vprašaj kakovosti osebja. To je največja delegacija v Latinski Ameriki in na Karibih. Mislim, da je to res odlično. To se mi ne zdi problematično. Pa kaj sem želel reči, ko sem bral te komentarje o izsledkih računskega sodišča? se je zdelo, da zaradi pravnih in proračunskih omejitev ne bomo mogli storiti več. Potem pa se pojavlja vprašanje, kakšne so to pravne in proračunske omejitve. To je treba vedeti, zato da bi zakonodajalec vedel, če to treba spremeniti in če ja, kako. Tako da potrebujemo optimalno pomoč. Če pa bi to spodkopala naša zakonodaja, to potem politično ni smiselno. No, proračun je takšen, kot je. Če lahko zmanjšamo proračunske omejitve, zato da bi olajšali stvari, to lahko storimo in moramo storiti. Ampak glede na proračunsko situacijo so stvari precej šipke in če bo komisija sodelovala s temi vladami, potem bo verjetno treba postopoma izboljšati stvari. No, povdaril bi to, kar sem že zapisal v delovnem dokumentu. Izredno sem podprl to, da je komisija rekla, da bo ohranila nekatera proračunska sredstva za enkrat, kaj ti. Te nimamo občutka, da vlada na Haitiju opravlja najboljše delo. Strinjam se s tem pristopom, poročilo omenjam tudi Afganistan. Tam sem zapisal, da je proračunska pomoč instrument, ki prinaša določene prednosti. To nam lahko pomaga, da stvari uredimo na drugačen razvoj način. To pa ima svoje šibke točke, kajti imamo tudi administracijo tam, na terenu. No, seveda moramo vse pretehtati. Vemo, da imamo šibke točke, če govorimo o tam lokalni administraciji, ali naj to spremenimo, izboljšamo, ali pa naj umaknemo proračunsko pomoč. No, mislim, da to ni idealno. Proračunska pomoč je dobra, ampak to je treba predelati na pravi način. Komisija dela na pravi način, postopoma, zato da bi skušala izboljšati delo administracije na Haitiju in zato, da bi skušala pomagati na področju boja proti korupciji. No, to je moja politična drža, se posem strinjam s tem, mislim, da gredo stvari v pravo smer in to priznavam. In še nekaj na koncu, polrubik je že odšel, ampak govoril je o javnih naročilih, o pravnem okviru tu imamo tudi agencijo za javna naročila, ki je bila oblikovana in ta naj bi se ukvarjala prav s temi vprašanji. Zato, da bi pogodbe za infrastrukture, za zdravstvene storitve, za karkoli je potrebno, bile urejene na pravi način. To se bo sedaj urejalo tako, da bo komisija imela več nadzora nad tem. In zato, da bi lahko zmanjšali obseg korupcije. No, priznavam, da je bilo že marsikaj postorjeno. No, razprava mora teči naprej. Seveda bom z veseljem v stikih z vami. In da vi boste odločili in koliko časa je, ampak mislim, da bomo imeli nekaj mesecev za skladitev. V imenu odbora bi se zahvalila vsem, ker ste nas povabili sem. No, slišali smo o tem, da bo odbor za proračunski nadzor to natančno sprem, povabili smo tudi generalnega direktorja iz direktorata Devko, ki bo to v januarju, tako da se bomo pogovarjali o vsem mehanizmu. Že vse od situacije na Haitiju smo to sklevali, govorili bomo o tem glede proračunske umite. Ne vem, kaj to pomeni, ampak tudi mene to zanima. Mogoče lahko vprašamo direktorico, naj me obvešča o tem, naj obvešča odbor o tem. Kaj je ključno za me? Mislim, da so vsi to rekli. Tu sedimo v tem toplem odboru in ne predstavljamo si, kako je za tiste ljudi, ki so tam, za tisto osebje, ki dela tam na terenu v zelo težkih okoliščinah. Ampak sedaj imamo drugo krizo, krizo z virusom ebola in imeli bomo tudi druge podobne krize. Gre za podobna vprašanja, kratkoročne intervencije, dolgoročne intervencije. Ja, kratkoročna je ta, da je treba takoj tam, ne smemo skrbeti za to, da bi ocenjevali in iskali napake par let pozneje. Ne, ne gre za iskanje napak, treba se je naučiti iz najboljšega in treba se prilagati novim okoliščinam. Hvala lepa, prosim, sodelujmo skupaj pri teh vprašanjih. Zelo pomembno je za vse nas v parlamentu, da delamo na tak način. Ne smemo kritizirati komisije, ker dela v silosih, hkrati tako delamo tudi mi. Mislim, da je to zelo dobra pobuda. Hvala, predsedujoča. Ja, Lepo. Zdaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Prosila bi komisarja, da se nam pridruži z vsemi sodelavci, seveda. Control. Weise auf Tagesordnungspunkt 5. Peter Točka na dnevnem redu. Auch mit Tagesordnungspunkt 6. Uh, te eh, točke bi se lotila skupaj s točko 6. Se pravi, da bomo govorili o razrešnici za komisijo za uh, sosedsko pomoč in za zunanjo pomoč. Med nami je komisar Mimica ki se nam je pridružil. Jaz sem eh, bila poročevalka, gospod Šoltes pa je eh, pristojni podpredsednik, ampak prejšnji teden mi je že sporočil, da eh, se nam bo verjetno pridružil zamudo in se zato oprošča. Imamo potem tudi gospo eh, Dlabajovo, ki je poročevalka. Dobrodošli, eh, gospod komisar. Eh, imamo tudi generalnega sekretarja, imamo tudi generalni direktorat Defko eh, in eh, torej besedo bomo nemudoma predali računskemu sodišču, gospe, ki jo dobro poznam, gospe Lamarck. Izvolite, gospa Lamarck, ki bo predstavila svoje pripombe k letnemu poročilu. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, gospe in gospodje. Torej naj se najprej zahvalim komisiji za to priložnost, ki jo imamo, da predstavimo sedmo poglavje poročila računskega sodišča. To je prvo poročilo, ki ga uh, predstavljam, odkar sem zasedla to funkcijo. Gre za področje zunanjih odnosov, za razvoj, uh, humanitarno pomoč, širitev, torej uh, za. Eh, nekoliko ožje kot eh, področje kot pa četrti razdelek ki vključuje tudi nekatere druge stroške iz drugih področji ki se um, opravljajo v mednarodnem okviru gre za stabilen proračun 6,2 milijardi evrov v letu 2013 in torej kar zadeva prevzema obveznosti za leto 2007-2013 to je po, se je povečalo 9 milijonov v letu 2013 imamo isto tiste pripombe, torej kot jih ima računsko sodišče za celotni evropski proračun, se pravi, da vidimo neko a, raz, odstopanje med plačili in prezemi obveznosti. Vsekakor pa naj razvijem tri točke. Prva točka ki zadeva eh, nepravilnosti, ki so bile zabeležene strani eh, naših revizorjev. Naj jih eh, ocenimo z kazalniki, ki smo ga določili na podlagi statističnega pristopa in to je ver, najbolj verjetna stopnja napaka 2,6 odstotkov letos. Ugotavljamo, da a, to a, je usklajeno z težnjami v prejšnjih letih. V letu 2012 je bil nekoliko više 3,3 odstotke. Torej, a, op, m, m, upad v letu 2012 je samo navidezen. Torej. In a, smo. A, Eh, preverili 172 različnih poslov oziroma transakcij in dejansko 17 eh, odstotkov teh eh, poslov, teh transakcij je povzročilo nepravilnosti in torej sodišče je lahko izračunalo tudi znesek in smo ga vključili v ta odstotek napake. Dve tretjini napake gre za neupravičene poslov stroške in nespoštovanje postopkov iz oddajanja javnih naročil. Um, poleg tega uh, moram reči, da uh, 22 odstotkov tudi je bilo neplačen, izplačenih v neustreznem trenutku, 11 od, uh, odstotkov pa je drugih odstopanj in vse skupaj v povezavi za finančno uredbo. Naj tudi opozorim, da ta stopnja napak temelji na metodologiji, ki nam služi za celoto uh, letnega poročila in ne upoštevamo po uh, konkretnih okoliščin naših revizij, kajti določene napak, določenih napak ne kvantificiramo, ne izmerimo. Bom spregovorila tudi o nekaterih zmed njih, ki jih nismo vključili v eh, izračun eh, stopnje napak, torej ta stopnja eh, ponavadi je potem tudi zapisana in objavljena strani tiska. In um, tako kot sem tudi že povedala, sem že omenjala določen element, zaradi katerega nekatere transakcije niso vključene v to stopnjo. Imamo tudi nekatere druge, kot naprimer proračunsko pomoč, za kar uh, nismo sposobni uh, ugotoviti nepravilnosti, kajti proračunska pomoč je pomoč, ki gre državi in uh, sicer to predstavlja precejšen znes presek v zunanjih aktivnostih predstavlja 13 odstotkov za sedmo poglavje in 24 odstotkov za pa preostale. In torej tako lahko tehtamo to stopnjo napak in lahko zaključimo, da v celoti Eh, stroški, ki jih komisija potrdi, dejansko poznajo precejšnjo stopnjo napak in opažamo celo vrsto nepravilnosti. Europe Aid eh, dejansko ima tudi določeno stopnjo, ki je rezidualne naravne, ki ne temelji na isti metodologiji, kot je tista, ki jo uporablja računsko sodišče. Se pravi, da torej lahko izračunamo to stopnjo na drugačen način in uh, to znaša približno uh, eh, 3,3 odstotke. Smo v stalnem stiku z direktoratom zato, da bi zbližali naši dve metodologiji, da bi postali primerljivi. Torej imamo določeno stopnjo napak. Ampak imamo tudi. Ampak druga pripomba, ena izmed pomembnih točk v našem poročilu, od, razkriva, da a, e, naša revizija ugotavlja hudo pomankljivost v sistemu a, e, pač, a, preverjanja a, e, predujmov. Ehm, kar zadeva generalni direktorat za razvoj. Komisija je sprejela in validirala celo vrsto avanso za 150 milijonov evrov, kar je 20 odstotkov vseh izdatkov tega direktorata in to ob pomankanju ustreznih dokazil, dokazil, ki bi omogočili potrjevanje, kateri, do katerih stroškov je dejansko prišlo, kateri so odgovarjali tudi predlaganemu znesku in kateri eh, stroški izdatki so bili upravičeni. Komisija je sprejela, da je vse te izdatke potrdila na podlagi lastnih ocen, na, ne na podlagi pa dejanskih a, eh, cen in imeli smo konkretno devet transakcij, ki eh, predstavljajo ta znesek in eh, mi smo nadaljevali našo revizijo in naše ekipe so preverili tudi druge transakcije in ugotovili, da isto napako, ki jo mi imenujemo kot sistemsko, eh, se lahko zasledi tudi pri ostalih transakcijah. Šli smo nekoliko dlje in ugotovili, da dejansko ta vrsta potrjevanja se uporablja tudi pri in um, drugih generalnih direktoratih in to je postopek, ki je v protislovju z natančnimi predpisi iz finančne uredbe. Generalni direktor bi bil moral torej izdati neko rezervo, nek pridržek v zvezi s tem zneskom 150 milijonov evrov, kar pa ni storil in komisija je sicer priznala svojo napako, je spremenila svoje račune ob koncu maja 2014, pravi, da so eh, nekako eh, pregledali in spremenili svoje izračune. Torej, po eh, podpisu izjave o zanesljivosti strani generalnega direktorja, pa čeprav smo že predtem ugotovili določeno napako, kljub temu pa je prišlo do izjave o zanesljivosti strani generalnega direktorja. In napako smo lahko šele mi ugotovili pri preverjanju in potrjevanju eh, obračunov. Torej, eh, ne gre za pravcato napako v stopni napak, kajti, to, kajti ugotovili smo pri vseh transakcijah, da to ni vplivalo na eh, pravilnost obračunov, kajti napake smo vsekakor na določen način vključili. In, um, ni eh, se nam zdelo primerno, da to ekstrapoliramo, glede na to, da bi to popolnoma izmaličilo stopnjo napak, kaj ti bi, ta, bi se ta stopnja bistveno povečala. Torej naj a, eh, povem, da v odgovoru na vaš vprašalnik eh, komisija navaja, da bo spremenila a, svoj postopek, kar je seveda zaželjeno in da spremembe, ki a, bi bile a, e, primirne in na katero opozarja tudi računsko sodišče, res za katero računsko sodišče meni, da bi to bi bilo spremenljivo. In e, naj tudi še nekaj dodam, imeli smo tudi tehnične stike med e, našimi ekipami, ampak seveda ne gre za to, da bi računsko sodišče validiralo, potrjevalo določene transakcije, ampak se bo a, sodišče izreklo šele a, ob preverjanju, ob naslednjem preverjanju, vodenju poslov oziroma operacij transakcij ki jih bo opravila komisija. In še tretja točka, če smem, um, ki sem jo sicer že deloma uh, obdelala in to zadeva omejitve naših revizij na področju zunanjih dejavnosti, uh, kar zadeva proračunsko pomoč in sofinanciranje. Torej, kar zadeva proračunsko pomoč, to je uh, pomoč, podpora za splošno, splošni državni proračun. To je zelo pomembno pomemben način poseganja Evropske unije, to znaša kaj 13 odstotkov eh, iz sedmega poglavja in 24 odstotkov, kar zadeva Evropski razvojni sklad. Eh, in eh, sicer pa ugotavljamo, da ne moramo pa nažalost preverjati tudi naslednjih faz, ki segajo prek trenutka, ko se ta denar staplja z nacionalnim proračunom. Torej ne moramo vedeti, kaj se z njim dogaja. Očitno napak nismo zasledili pri 20 transakcijah, ki smo jih preverjali in torej je na strani komisije, da, previ, da preveri, če ta proračunska pomoč odgovarja ciljem, zaradi katerih jih je, je komisija nakazala ta denar in torej sprašujemo se, če je komisija dejansko opravila ta nadzor ali pa, pa ne. Naj povemo, da ena uh, transakcija je predvidevala izplačilo 15 milijonov e evrov za leto 2013 za Ukrajino in uh, prevzem te proračunske pomoči predpostavlja, da komisija razpolaga s sredstvi za to, da preveri, da je ta pomoč uporabljena za namene, za katere je bila tudi ta pomoč odobrena. Računsko sodišče nima sredstev in orodi, da to preveri. In potem še ena omejitev omejitev v naši reviziji in to je zelo pogosto na mednarodnem prizodišču, ko Evropa posega v sodelovanju z drugimi mednarodnimi donatorji. In torej v tem primeru komisija eh, ima kot izhodišče to, da so operacije, da so transakcije eh, pravilne eh, in torej, da eh, to pomeni, da vsak donator eh, meni pač, da drugi eh, donatori, drugi akteri bodo delovali eh, zakonito in da ne gre torej eh, sumiti v nepravilnost postopkov In uh, vsekakor pa si komisija mora zastaviti vprašanje v zvezi z utemeljenostjo svojega delovanja. To so torej tiste točke, ki nekako omejujejo naše delovanje in ob koncu in pred eh, komisarjem Mimico naj povem, da odgovori komisije in ukrepi, ki jih je komisija že sprejela v odziv na eh, ugotovitve sodišva, dokazujejo očitno voljo direktorata, da popravi pomankljivost pomanjkljivosti, ki smo jih mi zapazili in izpostavili v našem poročilu. Eh, in eh, eden, eden izmed teh pomanjkljivosti si zasluži posebno pozornost, zato se zahvaljujemo komisarju in njegovim službam in smo, seveda, eh, smo, smo mu seveda na voljo, zato da nadaljujemo potrebne dialoge in soočenja med komisijo in sodiščem, zato da se poglobimo v metodologijo rezidualne stopnje napak, zato da bo lahko a, a, sodišče sodišče primerjalo svoje izračune z izračuni komisije in bolj konkretno v zvezi z vprašanjem, ki je zelo pomembno za sodišče, to je učinkovitost nadzornih sistemov, ki eh, se uporabljajo na ravni direktoratov in cele komisije. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, gospoda Mark, za vaš vod in za vse te eh, razlage. Besedo ima komisar. Hvala lepa, predsednica, gospe in gospodje. Me, eh, v svojem zadnjem mandatu eh, kot eh, komisar za potrošniško politiko moja orodja niso bila proračunske narave. Zdaj pa so orodje popolnoma drugačna. Finančna pomoč je nujen element v našem razvojnem sodelovanju in seveda to ni edino orodje, s katerim razpolagamo. Zato, da je učinkovito razvojno sodelovanje, mora temeljiti tudi na ustrezni vlogi, ki jo mora odigrati vsaka država s finančnimi in nefinančnimi orodji. Poudarjam zelo pomembno vlogo ustreznega proračunskega upravljanja v na, mojem novem portfelju. Imamo dve smernici. Ustrezno, korektno uh, upravljanje s proračunom in učinkovitost uh, porabe proračuna.

vedno zasledujemo tesno sodelovanje s parlamentom in z računskim sodiščem, poleg vseh postopkov, ki so povezani z razrešnico. Želimo se učiti od, od računskega sodišča, zato da bomo čim bolj učinkoviti in uspešni. Gospe in gospodje, dovolite, da se osredotočim na razrešnico za leto 2013. Razrešnica za 2013 in postopek, ki je povezan, se drži zadnjič tradicionalnega pristopa pri čemer komisar za razvoj pokriva celotne zunanje programe iz eh, četrtega razdelka in tudi v povezavi z Evropskim razvojnim skladom. Kar zadeva eh, razvojni proračun, oboje je pokrito strani eh, torej, te funkcije tega resorja, zato bom podal nekaj uvodnih pripomb. Zahvaljujem se gospe Lamark in Evropskemu računskemu sodišču za poročilo o zunani pomoči v letu 2013. Raven napak, ki jih je izračunalo sodišče, je ključnega pomena za zagotavljanje ustrezne uporabe evropskih sredstev. Ampak to ni edini element. Hkrati moramo tudi dokazati, da zagotavljamo našo pomoč na učinkovit način. Poleg tega, poleg tega tega, da moramo zagotoviti, da se denar ustrezno uporablja, eh, ta denar mora ustvariti konkretne rezultate. In v tej perspektivi komisija razvija bolj učinkovito eh, kulturo uspešnosti, krepi svojo učinkovitost in sicer to skozi vse sektorje. In eh, torej eh, sklepi sodišča v zvezi z delno učinkovitostjo našega nadzornega sistema naj povem, da eh, torej koncept našega nadzornega sistema je trden. Seveda obstajajo določene šibkosti pri izvajanju, ki smo jih ugotovili, vključno tudi s korisno pomočjo sodišča. Aktivno delujemo pri odpravljanju teh pomankljivosti, teh šibkosti, naprimer, kar zadeva Eh, večjo dovzetnost, eh, kar zadeva boljše usposabljanje in kar zadeva tudi pripravo priročnikov in smernic, ki vključujo primere najbolj pogostih napak, ki se jim moramo izogniti. Dovolite zdaj, da podam nekaj specifičnih komentarjev v zvezi z obema poročiloma, torej sedmo poglavje in poročilo o uh, Evropskem razvojnem skladu. Torej, poglavje sedem. Razmere so se izboljšali v primerjavi z prejšnjim letom, ko no nova metodologija sodišča je bila uveljavljena. Stopnja napak zdaj znaša manj kot tri odstotke. E, dober del napak je povezanih z posledicami uporabe nove metodologije. Drugi element, ki negativno vpliva na stopnjo napak, je precejšnja stopnja napak v okviru ene posamezne delegacije Evropske unije. Takošnji ukrepi so bili sprejeti kot tudi ustrezno usposabljanje in spodbujanje zavesti skupnosti. Rezultati so bili takoj očitni, ko je delegacija um, bila uh, predmet uh, preverjanja. Letos je bila ta stopnja napak bistveno nižja. Kar pa zdajva EDF, stopnja napak, ki jih je ocenilo sodišče, um, torej znaša nekaj več kot tri odstotke. Ampak vseeno ta stopnja je bistveno niž, nižja in tudi nižja oziroma primerljiva z pomočjo, ki so jo uh, um, zagotovili zagotavlja v sklopu nacionalnih proračunov. Torej, imamo dve konkretne napake, ki smo jih pa, k čemu smo se e, e, k čemu pa smo ugovarjali in dejansko ugotavljamo, da vsako leto prihaja do nekega odstopanja med oceno, ki jo pravi komisija in e, oceno, ki jo pravi sodišče. Gospe in gospodje, s stopnja napak še vedno uh, je nekoliko višja od uh, stopnje eh, dveh odstotkov in to kljub izboljšavam naši prizadevanja morajo nadaljevati. In poleg ocenjenih stopen napak pa v letnem poročilu sodišča ugotavljamo nekaj pozitivnih ugotovitev. Sodišče je eh, ocenilo 55 transakcij za področje proračunske pomoči in eh, ugotovilo bistveno niže število napak v primerjavi z 20 eh, napakami, ki so bile ugotovljene prejšnje leto. In isto velja tudi za druga področja. To je zelo pozitiven rezultat, ki je povezan z reformami, ki jih je uvedla komisija na podlagi posebnega poročila o proračunski pomoči. Poleg tega večina sredstev, direktno, s katerimi direktno upravlja komisija, je zabeležilo zelo malo napak. Izboljšave skozi leta so bile bistvene bodisi na sedežu kot tudi na delegacijah in eh, tako rezidualna stopnja napak in študija in poročila računskega sodišča ugotavljajo, da prihaja do napak pri upravljanju s sredstvi strani mednarodnih organizacij in dejansko eh, te organizacije ne poročajo vedno ustrezno o upravljanju s sredstvi in o konkretnem uresničevanju njihovih dejavnosti, ki se financirajo iz evropskih skladov. Torej, eh, v nekaterih primerjih te napake gre pripisati pomankanju sodelovanja pri zagotavljanju do dokumentov v zvezi z transakcijami, ki jih je treba preveriti, pregledati. Torej, vi, mi se aktivno lotivamo teh, lotivamo teh eh, vprašanj in z novimi eh, dogovori in z okrepljenim eh, dialogom z mednarodnimi organizacijami. Zadnja, zadeva, zadnja pomembna zadeva, ki jo želim izpostaviti, zadeva koristnike, upravičence nepovratnih sredstev, ki v številnih primerjih ne spoštujejo pravil, ki so bodo opredeljeni eh, v, eh, eh, v pogodbah. Zato spodbujamo zavest in dialog z upravičenci. Učinki bodo postopoma vidni v prihodnje. Torej, nakratko povedano, ugotovitve sodišča in študija o rezidualni stopni napak, vse je prišlo do enih in istih zaključkov. Struktura je trdna, solidna, ampak uresničevanje potrebuje neko izboljšanje. Naš akcijski načrt je, se je pač eh, lotil določenih eh, vprašanj tudi v povezavi z generalnim direktoratom DEFCO in a, eh, torej moramo preprečevati a, eh, a, bolj odločno vse napake, izboljšujemo naš profil, kar zadeva vprašanje financ, sklepanja pogodb in preverjanje in poskušamo izboljšati tudi kakovost finančnih podatkov. Gospe in gospodje, dovolite, da se povrnem k učinkovitosti našega, naših sistemov. Kot, podpred, kot je pravilno spostavila podpredsednica Georgijeva, komisija je predana stavljena nadaljemu izboljševanju arhitekture, boljše, boljšega upravljanja z uspešnostjo in poročanja. Kajti zavedamo se, da um, bomo vse to preverjali šele čez določeno števili, število let. Šele zdaj ugotavljamo koristi naših eh, programov. Eh, eh, in med 2012 in 2014 štiriindvajset milijonov ljudi je dobilo boljši dostop do eh, sanitarnih eh, sanitarnih eh, pač možnosti in sto milijonov ljudi je dobilo dostop do pitne vode to je rezultat našega naše razvojnega sodelovanja po celem svetu zato mi delamo v okviru zelo ambicioznih rezultatov ta okvir nam bo omogočil da določamo ambiciozne jasne cilje in ustrezne sisteme za nadzorovanje rezultatov. E, to zadeva tudi e, cilje, razvojne cilje za obdobje po letu 2015. O tem se bomo pogovarjali tudi prihodnje leto pod okriljem Združenih narodov. Zdaj pa za zanimanjem pričakujem e, našo poglobljeno razpravo in vam lahko zagotovim, da v letu 2013 smo učinkovito uporabljali sredstva tudi za zunanje zunanjo pomoč prek eh, generalnega direktorata ECO in tudi prek Europe Aid, zato da odpravimo revščino v svetu. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Pričeli bomo zdaj z eh, razrešnico za komisijo. Kot poročevalka bi želela postaviti nekaj vprašanj. Torej imam nekaj metodoloških eh, vprašanj. Pogosto se uporabljamo s pomočjo mednarodnim organizacijam zelo obširno. Zato se sprašujem, kako je mogoče, da imamo tako visoko uh, stopnjo napak 23, 13 eh, odstotkov se mi zdi zelo velika številka. Eh, prav tako tudi glede analize razlogov za te napake Devko pravi, da se uporablja torej 11 odstotkov ampak eh, v tem primeru imamo dva različna rezultata pri dveh različnih eh, revizijah. V primeru Turčije smo to že videli in to meni vsaj predstavlja predvsej velike težave. Zanima me, zakaj to ni bilo ustrezno kvantificiralo, kaj ti, če so plačila izpeljana brez eh, računal, potem ne vem, kako lahko to obravnavamo kot napako. Zakaj tega niste kvantificirali? Meni se zdi pomembno, da to lahko tudi ustrezno kvantificirano, zato da vemo, kaj je bilo plačano, kaj ne. Nam se zdi to zelo pomembno. Enako velja tudi za same razloge za te napake torej priročnik eh, ne govori natančno o razlogih za to in o izračunih, ampak morda gre tu za to zapleteno strukturo med eh, delegacijami, med službo za znanje za delovanje, veleposlaniki in tako dalje. V eh, Bruslu moramo zagotoviti, da ne bo vrzeli v našem postopku. Torej zanima me, kakšen kakšno notranjo organizacijo imate v generalnem direktoratu za širitev za izvajanje teh plačil in kako se potem to eh, izvaja na različnih ravneh, eh, vključno z vodji delegacij na to, to povzroča seveda še celo, sproža še celo vrsto drugih vprašanj v zvezi z eh, izjavami za zavarovalnice, kakšne so bile tu napake, ali so bile te kasneje odpravljene ali ne, ali je bila pomoč eh, na to prilagojena skladno s temi popravki ali ne kajti imamo različne rezultate v različnih poročilih, v različnih eh, povzetkih eh, poročil. Zanima me, kakšni so tu postopki. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Torej, kar se tiče med razlikami pri rezidualni pri napakah pri rezidualni stopni napake. Torej, to eh, izhaja iz večletnega pristopa različnega števila eh, pogodb in računsko sodišče se osredotoča na plačila v finančnem letu. To pomeni že, da je metodologija vzorčenja različna. Eh, ta študija v zvezi z rezidualno napako, napakami tudi kaže na eno napako za vse uh, eh, DG-je, medtem ko uh, imamo naprimer druge izračune, ki vključujejo tudi uh, različne druge politike. Uh, in različne druge eh, generalne direktorate in nekatere tudi šteje skupaj, naprimer širitev in eh, eko in tako dalje. Zato mislim, da prihaja do razlik med eh, temi napakami, med Evropskim računskim sodiščem in pa službami komisije. Seveda bi želel nadaljevati z razpravo. in pa tehnični dialog z računskim sodiščem, zato da bi lahko eh, te študije in metodologijo izdelave teh eh, študij ustrezno prilagodili metodologiji računskega sodišča. Na to, kar se tiče vprašanja eh, predhodne pomoči, predpristopne pomoči, to vprašanje je bilo postavljeno zlasti v okviru Turčije. Naj povem naslednje. Glede na uporabljeno metodologijo, tega ne smemo gledati kot nek eh, dokaz eh, neupravičene uporabe naših eh, sredstev iz predpristopne pomoči. To je pravzaprav zelo eh, tehnično računovodsko vprašanje, ki je zlasti osnovano na dejstvu, da se tu ukvarjamo s procesi uh, ki so predmet eh, tega centraliziranega finančnega upravljanja. Torej, ta, um, te napake, ta odstopanja, ki jih je eh, računovodske sodišče opredelilo, izhaja iz računovodskih praks. Uh, Tu gre za veliko vsoto, 150 milijonov evrov, ki je bilo neustrezno porabljenih, torej to je velika vsota, kot rečeno, ampak to ne postavlja pod vprašaj eh, zakonitosti predpristopne pomoči oziroma eh, transakcij, ki so eh, izračunane na eh, podlagi. Eh, predvidenih eh, stroškov, ampak eh, to je vse prilagojeno, torej preden so končne eh, bilance izdelane. In pri teh postopkih je komisija pravilno ugotovila, da postopki niso bili ustrezno izpeljani. In eh, postopki upravljanja eh, so ločeni od eh, formalnih postopkov teh stroškov, ki so v končni fazi potrjeni. Torej, komisija se strinja, da je te stroške treba v končni fazi ponovno izračunati na osnovi dejanskih stroškov. Kar se tiče predpristopne pomoči, eh, tu je eh, treba uporabljati eh, spremljevalne postopke, preden je kakršnokoli financiranje izvedeno. To, program, to so programi, ki trajajo več let in šele na koncu je mogoče oceniti dejanske stroške tudi v luči uspeha ali neuspeha posameznega projekta. In, uh, Iz tega vidika je treba tudi uh, pregledati vse ukrepe in pa lekcije, ki jih mora komisija iz eh, teh rezultatov potegniti. Povsem uh, cenimo uh, postopek računskega sodišča, ki ni teh. Uh, izračunov eh, računovodskih eh, postopkov pri razporeditvi sredstev iz eh, predpristopnih skladov ni uračunalo torej v stopnjo napak. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Postavili ste več vprašanj ali bi bilo treba odpraviti oziroma ne odpraviti, temveč eh, umakniti proračunsko pomoč in pa pomoč mednarodnim organizacijam iz vzorčenja, eh, ki eh, služi izračunu stopne napak. Torej, zaenkrat nimam odgovora na to vprašanje, kajti mislim, da bi to za računsko sodišče predstavljajo spremembo tako metodologije kot samega delovanja našega sistema izbiranja eh, operacij, zato vam zaenkrat ne morem odgovoriti na to vprašanje. Prav tako eh, je eh, računsko sodišče tudi že izvedlo poročilo na področju eh, proračunske pomoči, kar je komisar tudi opozoril. Mi lahko preverimo dejanskost izvajanja teh ukrepov strani komisije. Prav tako lahko pregledamo tudi uporabo sredstev strani držav, finančno upravljanje stanje in tako dalje. Zelo težko pa kvantificiramo eh, te eh, dejavnosti, zato ker se tu nahajamo na eh, terenu, ki ga je teže ocenjevati, zlati ševilično ocenjevati. Torej, zakaj računsko sodišče ni kvantificiralo napake v zvezi s Turčijo. Tu bi počrtala to, da nismo želeli omeniti posamezne države, zato ker ne gre tu za napake, ki bi jih eh, povzročila sama država, temveč napake komisije, ki so računovodske narave. Mislim, da imamo tu več elementov, ki lahko eh, to stvar eh, osvetlijo in to je treba pogledati eh, skupaj. Komisar je to tudi omenil. Torej, prvič so eh, ti računi, ki so izpostavljeni, ki so predani računskemu sodišču, eh, začasni. To pomeni, da do napake pride v trenutku, ko komisija sprejme, da bo potrdila avansna plačila in takrat popravi ta izplačila. Ampak logika je ta, da mi želimo oceniti tiste napake, ki imajo učinke na računovodske izkade in ki lahko vodijo v nepravilne računovodske izkaze, ki bi dali napačen vtis o premoženski situaciji. Drugo, pa gre za sistemsko napako, se pravi napako pri eh, samem sistemu delovanja Evropske unije. Ta je sedaj v postopku prilagoditve. In to se nanaša na vse operacije, ki izhajajo iz tega sistema plačila avansov, naj si bo na ravni same komisije ali delegaciji to smo našli tudi v drugih državah, torej napake tega tima, tipa, ampak eh, v Turčiji so bile te zlasti eh, zelo eh, resne. Torej, mi smo se odločili, da se da bomo obravnavali te napake kot take. Naše ekipe so analizirali tudi druge operacije in kot je pravilno povedal gospod komisar, ni nujno, da je prišlo do napak, tega ne moremo potrditi. Prav gotovo eh, je eh, to upravičeno, ampak če se napaka nanaša na neko računovodsko proceduro, potem je to lahko nevarno, kajti če komisija te avanse sprejme na osnovi svojih eh, ocen, je to lahko napaka, ki predstavlja veliko tveganje za komisijo, vendar pa to še ne pomeni, da bo to nujno eh, postalo napaka eh, tipa napak, ki jih najdemo naprimer pri javnih naročilih. Eh, tega ne moremo potrditi. Torej, obstaja tveganje. Tveganje, ki se nanaša na računovodski postopek komisije. Ta postopek je treba popraviti, kaj ti glede na finančno uh, uredbo je ta postopek popolnoma nepravilen. In to uredbo je treba upoštevati, jo je treba izvajati. In zato smo se odločili, da bomo ta postopek eh, opisali, da bomo komisijo opozorili na to tveganje. In uh, Komisija je popravila svoje računovodske izkaze, eh, treba pa je eh, imeti v mislih, da na ta način se morda lahko popravi napaka, ne odpravi pa se tveganje. Torej, to je pojasnilo, eh, ki upam, da bo tudi. Mm, malce osvetlilo eh, situacijo za komisijo. Torej, za nas je bilo važno to, da smo uh, opozorili na to napako v postopku in na uh, vpliv uh, na uh, stopnjo napake, kajti ta. Hmm na to lahko uh, postane resnično spektakularne napake. Ne, naš, naš eh, cilj je bil, da se opozori na tveganje, ki ga ta postopek eh, predstavlja. Torej, hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Torej, želela sem zagotoviti to, da se vse obravnava na enak način in tu bi želela, da mi zagotovite, da se vsi obravnavajo na enak način in da se zunanja pomoč ne obravnava na drug način kot naprimer eh, kmetijstvo in tako dalje. Ja, dejansko, torej naša metodologija na računskem sodišču je enaka za vse eh, dejavnosti na eh, računovodskem sodišču, torej imamo zelo stroga pravila In na podlagi teh eh, pravil z ustrezno programsko opremo izberemo določene operacije in na to naši revizori te operacije preverijo. Torej, to je eh, mehanizem, ki je zelo eh, poseben. Verjetno je Evropska unija edina na svetu, ki uporablja ta sistem, kajti ne gre samo za preverbo Eh, verodostojnosti teh eh, računovodskih izkazov, temveč tudi eh, vseh podmen teh operacij. Tati, Ponavadi pri finančnih eh, revizijah eh, tega ne delamo. Preveri se pač eh, verodostojnost in poštenost računovodskih izkazov, ne analiziramo pa samih operacij in njihovih zakonitosti torej nimamo nobenih eh, posebnih eh, postopkov za zunanjo pomoč, eh, imamo pač ta sistem statistične selekcije in na to se te operacije preučijo, naši revizori eh, to preučijo in če so te dejavnosti takšne narave, da se jih da eh, tudi oštevilčiti, eh, potem to naredimo, če pa ne, pa se jih opredeli kot dejavnosti, ki niso te narave in v tem primeru se to naredi opisno, kot smo to storili tu za Turčijo. Gospod komisar, Torej, te popravke eh, smo izvedli in to je zelo pomembno torej za leto 2015, eh, ampak eh, izjava o verodostojnosti pa je za 2013 in to je ključno. Ali informacije, s katerimi mi razpolagamo, torej ki smo jih mi dobili, drugačne kot druge, kaj ti popravki niso mogli biti upoštevati ni še takrat. Ali ima to vpliv na uh, izjave tega kolegija? Ali je prišlo do teh eh, popravkov oziroma kdaj? Thank you, Madam Chair. I would just like to. Uh... Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi vas uh, samo opozoril na to, da uh, Generalni direktorat za širitev je že popravil uh, postopke uh, računovodsk, priprave računovodskih eh, izkazov. Seveda je treba to eh, še eh, vključiti v naše prihodne operacije, ampak kar se tiče vprašanj, ki so bile izpostavljena v poročilu, bi tudi želel povabiti generalnega direktorja. da ponudi več eh, pojasnil in zavez. Želel bi podati samo dve dodatni pripombi, kajti to je tudi del eh, naših eh, predhodnih vprašanj in pripomb. In sicer se to nanaša na financiranje oziroma sofinanciranje mednarodnih organizacij in njihovih programov pomoči, torej ki jih financira Evropska unija. Uh, imamo eh, nov sporazum v zvezi z upravljanjem eh, evropskih eh, finančnih sredstev. Bo, ta sporazum bo stopil v veljavo 1. januarja 2015 skladno z novo finančno uredbo in to bi moralo izboljšati tudi nadzor nad porabo teh sredstev in pa sodelovanje naših služb z mednarodnimi organizacijami pri spremljanju in nadzorovanju porabe teh sredstev pri skupnih eh, razvojnih eh, programih. Kar se tiče proračunske pomoči, to je del novega pristopa, ki smo ga eh, razvili skladno z novo agendo za razvoj in sicer eh, smo to razvili na veliko višji ravni. To je tudi del mednarodnih zavez, eh, ki jih je Evropska unija prevzela, eh, naprimer na. področju izboljšanja učinkovitosti, sodelovanja na področju razvoja in prav tako Eh, pri eh, pomoči ehm, izgradni eh, samih sistemov v prizadetih državah za izgradno javnih storitev in tako dalje. In v tem smislu proračunska pomoč še vedno ostaja del naših programov razvojne pomoči razlikujemo med tremi tipi eh, pogodb oziroma pogojev, ki smo jih vzpostavili z našimi partnerskimi državami in to bi nam omogočilo boljši odziv eh, na razmere v partnerskih državah. Naprimer, če imamo uh, pogodbe z ranljivimi državami v ranljivih eh, razmerah, uh, pogodbe za izgradno državnih inštitucij, potem bo to uh, se moralo izvajati v uh, širšem okviru razvojne pomoči. Prav tako smo vzpostavili tudi politični dialog, usmerjevalni odbor s temi državami, ponudili smo tehnično pomoč, eh, s katero smo želeli izboljšati eh, upravljanje javnih eh, financ in proračunov. Torej imamo zelo jasne pogoje, ki jih spremljamo. In nekaj primerov je že, kjer so generalni direktorat EFKO in pa druge službe komisije tudi zavrnile, naprimer, izplačile v Ugandi ali v Malaviju, če, ko se je izkazalo, da eh, razmere na področju makroekonomskega in finančnega upravljanja niso bile izpolnjene, da pogoji niso bili ustrezno izpolnjeni v naših partnerskih državah. Torej. Hvala lepa. Torej, eh, za vsa ta pojasnila in tudi za eh, različne eh, pristope, torej DEFKA in pa DG eh, za širitev. Morda nam lahko vi pojasnite, gospod Danielson, kako se to odvija pri vas. Ja, hvala lepa za to razpravo, ki je zelo pomembna. Torej, um, Najprej se zahvaljujem gospe Lamark tudi za vašo predstavitev, vaše pripombe in pripombe računskega sodišča. Glede vprašanja 150 milijonov, mislim, da je pomembno, da si pogledamo program EPA v celoti. Tu je govora o priznavanju stroškov. To se zgodi na koncu procesa. Takrat si pogledamo, če so bili eh, cilji izpolnjeni in takrat se potrdijo um, izdatki. Glede registriranega predhodnega financiranja, to se tudi spreminja. Upoštevali smo priporočila računstva sodišča iz leta 2010 in ko smo ta priporočila dobili, smo se nemudoma odločili, da bomo spremenili sistem, in vzpostavili nov model, kjer bomo uh, sedaj uh, ustrezno sledili priporočilom pri vsakem, uh, vsakem potrdilu avansnih plačil. Torej, torej tu gre za posredna plačila in sicer torej za Makedonijo, Hrvaško in Turčijo. Uh, Torej, kako smo to delali prej, pred tem sistemom? Torej, odločil sem se, da edino eh, predhodno financiranje bomo izvajali za uh, izvedene pogodbe, kjer je jasno, kakšno mora biti financiranje in na, eh, na ta način bomo lahko povsem prepričani v Eh, primernost in verodostojnost teh eh, izdavkov. Zato vem, kaj sem podpisal in zakaj sem podpisal in eh, mislim, da je, bilo, da je bila to pravilna odločitev. Tu ne gre za vsebinske napake, tu ne gre za stvarne napake, to je gospoda Mark tudi povedala. Moramo biti tu uh, na varnem. Kar pa se tiče računovodstva, pa je nekaj, kar moramo, eh, česar se moramo lotiti in to bomo tudi naredili. Hvala. Samo kratko vprašanje za komisarja, na to pa bom dala besedo kolegom. Kar se tiče DEFKA, ta odbor je dolga leta delal z organizacijo IMG in zahvaljujem se za eh, to opravljeno delo, ampak mislim, da je treba delati še naprej na tem področju. To je zelo zanimivo, zato ker IMG je mednarodna organizacija, ki dobiva eh, denar eh, iz Evropske unije za javna naročila, po drugi strani pa je veliko stvari še nekako nepojasnenih torej to, kar bi v normalnih okoliščinah lahko pričakovali od mednarodnih organizacij. Naprimer, eh, če si pogledamo samo stalni odbor, se sprašujemo, kako se odvijajo ti sestanki s svetovalci, naprimer, in vprašanje, ki se pojavlja, ali je to sedaj zasebno eh, podjetje, ki se predstavlja kot mednarodna organizacija, ali je to mednarodna organizacija, ki je istočasno tudi zasebno podjetje. S kom imamo pravzaprav opraviti? In zadnje informacije, ki jih imamo glede stalnega odbora, so iz leta 2002-2003 pomembno je, da je datum sestanka povsem jasen in da lahko tudi preverimo, če je do teh sestankov prišlo. Torej, če je prišlo do teh sestankov s to organizacijo, potem moramo vedeti, kdaj so ti sestanki eh, bili organizirani in ali je komisija eh, na njih prisostovala. Torej, to mene malce skrbi in mislim, da bi bilo zelo zanimivo o tem več eh, vedeti, kajti eh, tu se je treba tudi vprašati, eh, kaj se dogaja s financiranjem njihovih dejavnosti. Kar nekaj vprašanj smo postavili, naprimer želeli bi zapisnike sestankov stalnega odbora in ta naša prošnja je bila zavrnjena kajti eh, za to bi potrebovali posebno dovoljenje in tako dalje. Torej, vprašanje je resnično naslednje. Kaj je to za ena organizacija? Ali je to mednarodna organizacija, ki dobi del denarja od EU in glede na to, ali ne bi bilo primerno, če bi malce več vedeli o njihovem delovanju in načinu delovanja? Na to imam še eno vprašanje. Glede števila zaposlenih v IMG, torej koliko njihovih zaposlenih je bilo prej zaposlenih v komisiji in obratno, kajti pogosto so ljudje, ki so zaposleni v delegacijah, tudi družinski člani in na to imajo dostop do javnih naročil, do pogodb, ki iz tega izhajajo. Mislim, da vse to ni prav uh, pregledno. Torej se opravičujem, da vas zopet nadlegujemo s temi vprašanji, ampak želela bi odgovor. Hvala. Thank you very much. Uh, ja, hvala, hvala lepa. No, to vprašanje glede tega, koliko komisija pomaga, kako je z razvojnimi programi, koliko so službe komisije upletene v to. Ja, že nekaj časa se to obravnava. Mi smo predstavili predvsej podrobne odgovore na pisna vprašanja, ki smo jih prejeli pri tej temi. In pravzaprav so šli ti odgovori do najvišjih meja, bi rekel. Če govorimo o zaupnosti podatkov, varstvu podatkov, če govorimo o pogodbah z našimi partnerji ali o splošni zakonodaji. Ampak imeli smo jasno pripravljenost MG-ja, da bi presegli te omejitve varstva podatkov. Z zaupnimi pismi, na zaupen način, tudi to smo dali na voljo odboru na podlagi pogoja zaupnosti. Ampak, če govorimo o statusu ANG, rekli smo, da generalni direktor Europejda ni dodelil statusa mednarodne organizacije ANG. V pismu leta 2004 na zahtevo ANG-a je rekel, da je ta organizacija sicer ustregla opredelitvi mednarodnih organizacij, kot piše o izvedbenih pravilih. Leta 2008 je generalni direktor rekel, da komisija ni imela nobenih informacij, ki bi upravičile pregled te izjave in spremembo lete. Tako da je bilo potrjeno, da ta organizacija AMG na tak način povezana z opredelitvijo mednarodnih organizacij. Glede novih delegiranih pogodb z AMG smo začasno prekinili te pogodbe s to organizacijo AMG od februarja 2014 in datumi pogodb, udeležbe komisije in uradnikov komisije na sestankih AMG-a so na voljo in seveda so odgovori vedno zaupni. Če bi potrebovali dodatne informacije, potem naj na to odgovori generalni direktor. Ja, prosim, gospod generalni direktor. Hvala lepa. Ja, kot je komisar pravkar povedal, kakršne koli nove pogodbe pri delegiranem upravljanju so bile začasno prekinjene od februarja letos. Sedaj poteka nova preiskava zlasti glede tega, kar ste omenili vi. Tu gre za to vprašanje možnega neuskrižja interesov med dvema članoma. Gre za lokalno osebje, sicer EU delegacije in osebja AMG. Zaenkrat poteka preiskava o tem in to je edina situacija, katero poznamo in upam, da bodo zelo kmalo pristojni organi komisiji prišli do potrebnih sklepov v tak dveh primerih. In sicer govorimo o osebju, ki je imelo zelo nizke ravni odgovornosti, torej to niso bile osebe, ki bi sprejemale pomembne odločitve, recimo v pogodbah, ampak seveda je to predmet preiskave in kakršnekoli informacije o tem bodi si niso na voljo zaenkrat, bodi si so na voljo, ampak to lahko posredujemo parlamentu v okviru zaumnega postopka zaradi jasnih razlogov. Ja, hvala lepa, včasih so informacije bolj pomembne kot stališče. Ampak dobro, seveda se veselimo teh dokumentov, to pričakujemo. Sedaj pa kolega Liberacki. Hvala lepa, gospa predsednica. Seveda ne bom pozabil na to, da smo imeli včasih drugačen postopek, komisar Mimica ni bil zadolžen, zato po eni strani je to prednost, kaj te sedaj lahko svobodno govorimo z vami, gospod komisar. Vi ne zagovarjate tega kadra, ker takrat niste bili zadolženi za to, ampak treba je obravnavati določene zadeve. Slišali smo vprašanje gospe Gresler o dejstvih, o računovodstvu in to povsem podpiram, ampak naj tu osvetlim še en vidik. Gospod komisar, rekli ste, da ima 5 milijonov vode, takočo vodo, 20 milijonov ljudi je dobilo tudi zdravstveno in drugo sanitacijo. Ali ste tu upoštevali prvotni načrt, kakšen je bil prvotni načrt, da bi imeli 50 milijonov ljudi, koliko? In drugo vprašanje, ali ljudje vedo, odkud je prišla voda ali sanitacija, ali ljudje vedo, kdo je plačal račun, kajti to je eden izmed ciljev, da bi ljudje vedeli, odkud to prihaja, da bi se seznanili s tem. To mora biti jasno. Po eni strani imamo to stopnje napak, imamo razlike pri metodologiji. To razlago smo že slišali. To je potrebno. Ne smemo imeti nobenih napak. Sveda mora biti to na razumni ravni. Pa končni predpogoj za urejanje vsega pa je to, da bi videli, če so rezultati spremljivi, glede to, kar smo želeli doseči, kar smo pravzaprav dosegli, če so razlike, kje so, gospod komisar. Če želimo biti zgled, ko gre za takšno razhajanje in razlike. Ne vem, ali lahko predstavite nekaj primerov, kjer smo načrtovali več, pa smo dobili manj ali obratno, ker smo presegli pričakovanja. Ali lahko mogoče obrazložite, zakaj se je to dvilo na tak način? Potem še eno vprašanje. Tu gre za proračunsko podporo državam upravičenkam. To smo sprejeli brez podrobne razprave. Obenem pa smo pozabili na to, da lahko pride do primerov korupcije. Lahko pride do tega, da je premalo primerne udeležbe zadevnih akterjev ali vemo, v kolikšni meri so posamezne države izpolnile te zahteve, koliko sredstev je bilo prenešenih upravičencem in koliko sredstev se je izgubilo nekje na poti. Ali imamo kak pregled, ali imamo nenehen pregled na tem, ali imamo tiste, ki hodijo države upravičenke, ki preverjajo, kako je s tem, kako je vse urejeno. Delal sem na tem postopku razrešnice, že nekaj let se ukvarjam s tem in navajni smo teh mnen, da nekatere države niso dovolj privlačne in nekateri ne želijo tja, zavračajo obiske teh držav. Ali se to spremenilo, ali to še vedno enako? Ali nam lahko iskreno poveste, ja, tja bomo šli, ja, to preverjamo, uh, vemo, kako je z državami upravičankami, vemo, kako obravnavajo ta sredstva. Potem še nekaj, gospod komisar, imamo razhajanje, imamo neporabljena sredstva, imamo sredstva, ki se uporabljajo na neprimeren način. Kako je s ponovnim vračanjem sredstev, kako je z izterjavo sredstev, koliko bomo lahko zopet dobili nazaj, kakšen je odstotek napačno uporabljenih sredstev in kolikšen odstotek bomo lahko dobili nazaj ali imamo tudi kak rok za izterjavo teh sredstev. Kajti tudi to bi radi vedeli, vemo, kakšna je proračunska situacija nasplošno. To omenjamo skoraj da vsakodnevno. Kmalo bomo obravnavali proračun za prihodnje leto. In tudi mimo človeške dostoj, človeškega dostojanstva je pomembno to vprašanje, da bi vedeli, koliko sredstev je bilo uporabljenih in koliko sredstev lahko dobimo nazaj. In na koncu še to vprašanje glede ANG. Mislim, da mora biti to jasno, kaj ti ne bi smeli imeti nepotrebnih čustev, ki bi se porajala to, ampak sodelovanje z drugimi institucijami je zelo pomembno, recimo z OZN-om. Vedno pravim, da smo prešipki. Vedno dovolimo plačevanje z denarjem, ampak nikoli se ne upamo vprašati, kaj se je zgodilo z denarjem. Se bo to spremenilo, bomo lahko vedeli, da izplačena sredstva konkretno pomenijo rezultate in da je to pod nadzorom. Če se recimo sredstva porabijo pod zastavo OZN ali se porabijo pod zastavo Evropske unije, tudi to je pomembno za nas. Hvala. Gospod komisar. Ja, hvala lepa za ta pomembna vprašanja. Glede ciljev ali določanja namenov naših razvojnih programov, moram priznati, da je bilo tradicionalno tako, da programi niso vedno vsebovali ciljev glede akterjev, ki so vključeni v to delo ali glede števila tistih, ki bi lahko imeli dostop do vode, elektrike, do hrane. In zavedamo se tega dejstva, da imamo tu lahko primerjavo ali nadzor, ki temelji na primerjavi rezultatov in seveda je to treba izboljšati. Zato bomo sedaj k malu oblikovali okvir rezultata, k malu bomo imeli sporočilo o tem s konkretno metodologijo, tako da bomo lahko bolje primerjali cilje in rezultate. To je prav gotovo ena izmed prioritet v prihodnjem letu, da bi izboljšali to okvir rezultatov. Ampak nasplašno pa bi rekel, da so te številke, da so ta dejstva, ki sem jih predstavil, res zelo impresivna. Kaj ti, ne glede na to, če smo to imeli, če smo to lahko primerjali s predhodno določenimi cilji. Tudi recimo, če primerjamo ta dejstva z nizki sredstev v programih, lahko rečemo, da tu obstaja korelacija pri teh prispevkih, recimo, ko gre za izkoreninjenje revščine ali ko gre za izboljšanje življenjskih standardov. Tako da bomo res stoli, storili veliko več, ko gre za ta okvir, ki temelji na rezultatih. Rekel bi, da za nas ni tako, da gre le za input denarja, da govorimo le o znesko sredstev, ki ga imamo pri razvoju in sodelovanju. To ni več edino, kar je najpomembnejše. To ni najpomembnejše merilo. Veliko bolj bomo osredotočeni na rezultate, izsledke naših razvojnih programov in sodelovanja. Sredotočni bomo na rezultate. No, vidnost je zelo pomembna, to je dolgoročna težava pri evropskem razvoju in sodelovanju, zlasti, če govorimo o teh programih, ki jih izvajamo skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami ali z OZN-om. Kajti rekel bi, da je pogosto tako, da če govorimo recimo o dostopu do vode, sanitacije, elektrike, hrane, pogosto tu nimamo javno namenjenih sredstev, In ljudje niti ne vedo, da je šlo za EU prispevke, da je Evropska unija sploh sodelovala pri tem. Tako da. Imamo sedaj nov dogovor glede upravljanja evropskih sredstev. Ta bo začel veljati prihodnje leto in to bo prav gotovo izboljšalo nadzor nad upravljanjem naših sredstev v mednarodnih organizacijah, pa to bo izboljšalo tudi vidnost naših sredstev in skladov na mednarodni ravni sodelovanja z mednarodnimi organizacijami. Tako da je to prav gotovo naloga, s katero se bomo soočali v prihodnosti. Glede izterjav sredstev, Pri izterjavi gre za to, da pridobimo nazaj denar, ki je del avansa, ampak mogoče so upravičeni stroški nižji od načrtovanih. To je najpogostejši razlog za izterjavo stroškov. Recimo, če finančna revizija pokaže, da je upravičen izračunal stroške, ki niso upravičeni po pogodbi ali recimo če se zaključi preiskava Olafa, ki pokaže, da je treba vrniti določena sredstva. No, leta 2013 so bile izterjave na ravni 449 milijonov evrov, to predstavlja le 5,4 odstotke vseh plačil. Imeli pa smo 1,6 milijona ali 0,4 odstotka oprostitve takšnih izterjav pri vseh plačilnih nalogih. Tako da bi rekel, da ko pride do spora s pogodbenikom glede na nalogo izterjavi, tu poštevamo naše splošne pogoje pri pogodbah in tu sprožimo spravni postopek, preden gre to na sodišče. Seveda to lahko privede do prijateljske poravnave, ampak na splošno pa moramo biti zelo previdni in pozorni, ko gre za to, da se vsi nalogi za izterjavo res poplačajo, tako da se ta sredstva res vrnejo v evropska sredstva in sklade. Hvala lepa, gospod komisar. Še eno vprašanje imam. Država članca, ki jo najbolj poznate je morala pristop Evropske unije nazaj plačati 20 odstotkov sredstev v okviru pristopa. Govorimo o Hrvaški, bilo 25 odstotkov smo imeli pri Romuniji. To je že veliko sredstev. Imate kakšno obrazložitev, zakaj je prišlo do tega? If, if no, če bi ponovno spregovoril kot predstavnik svoje države, vseeno ne bi poznal vseh podrobnosti. Mogoče bo direktorat za širitev imel več odgovorov. Vem, ste bolj pripravljeni, generalni direktor. Ja, kot vidite, imamo spor v tretji prilogi. Tam so določba izterjave in lahko vidite, da večilj po večini ni nobenih nepravilnosti, nobenih drugih razlogov ni, ampak razlog je ta, ki ga je omenil komisar. Gre za ocenjene stroške, ki so višji kot realni stroške. In v veliki meri je bilo to po, recimo povezano s tem, da smo imeli na javnih razpisih pogodbe, ki so se spremenile in cena stroškov ni bila primirna in to je razlog zaradi te ravni starjave pri Hrvaški in tudi pri drugih državah članicah ki so bile vključene v ta postopek širitve Evropske unije. Dobro, ja, to torej pomeni, da je učinek tega pravzaprav ta, da imate najprej oceno, plačate oceno, potem pa plačate nazaj to, kar ste preplačali. Ja, to drži, ampak vedno v okviru zelo temeljitega postopka nadzora. In šele na koncu se lahko določi, kakšni so natančni realni stroški in kakšna bo izterjava in koliko bo povrnjenih sredstev v okviru nekega programa. Komisar, noch... Gospod komisar, mogoče eh, le še nekaj besed o Kamerunu. V vašem govoru ste omenjali delegacijo, ki je potovala v Kamerun koliko sredstev je bilo namenjenih temu, kaj se dogaja v Kamerunu zaenkrat. Yes. Kamer ja, Kamerun bila ena izmed držav, kjer je potekal naš razvojni projekt. Tu je šlo za ogovore izsledkom računskega sodišča zaradi tolmačenja javnih naročil. Tam smo imeli javno naročilo za avtomobile. Tehnične specifikacije so preučili na računsko sodišču. Rekli so, da je to preveč omejujoče, da gre le za enega možnega proizvajalca, ki bi lahko izpolnil te tehnične specifikacije. In pravzaprav, glede na tehnična dejstva, ni bilo res tako, kaj ti. Imeli smo vsaj dva ali tri druge proizvajalce, ki bi lahko izpolnili takšne tehnične specifikacije glede na dokumentacijo v okviru javnih naročil. Ampak čem je bila težava? Na razpisu je bila prisotna le ena ponudba in na koncu smo imeli takšne rezultate, Zato smo imeli tako omejen postopek na javnem razpisu. Še vedno menimo, da obstajajo dobri razlogi, zaradi katerih bi morali ohraniti oceno standardnih postopkov v okviru rednih pravil pri javnih naročilih. seveda bi radi nadaljevali z razpravo in dialogom računskega sodišča tudi pri tem postopku javnih naročil v kameru. Ne vem, če bi generalni direktor želel še kaj dodati. Madame Lamarck. Gospa Lamarck. Merci, madame la président. Hvala, predsedojoča. Pri tej operaciji gre za Evropski sklad za razvoj. Če želite, da takoj odgovorim, lahko to storim. Ampak mogoče bomo čakali na preučitev tega poglavja. Ja, to je dobra priložnost za to, da spregovori Martina. Mislim, da so stvari stekle sedaj, gospa Lamark. Je ja, iz EDF-a, mogoče bomo slišali še eno poročilo sodišča o EDF-u. Ja, hvala, predsedujoča, glede Evropskega sklada za razvoj. Lahko rečem, da gre to za posebno preučevanje, kot veste, glede na način financiranja iz držav članic. Ampak to je v okviru vašega nadzora. Tu imamo 3 milijarde plačil v letu 2013. Sodišče je pozitivno glede zanesljivosti računov, ampak ponovno bomo govorili o tem, imamo negativno mnenje glede zakonitosti plačevanja, kajti 27 odstotkov 165 transakcij je bilo takšnih z napako. Tako da smo rekli, da je stopnje napak 3,4 odstotke in se veča glede na leto 2012, kjer smo imeli 3 odstotke napak. In zelo na hitro bi predstavila vzroke teh napak. Najprej gre za nespoštovanje pravil pri javnih naročilih. Upravičenci tega niso spoštovali. To smo omenjali. Komisar je pravkar omenjal ta vidik. Potem 19 odstotkov, tu je šlo za nespoštovanje oziroma 51 odstotkov napak imamo tu, potem 19 odstotkov, tu gre za odsotnost upravičil pri izdatkih, 17 odstotkov gre za neupravične izdatke, in imamo še 7 odstotkov za izdatke, ki jih upravičenci niso izvedli po sedmem poglavju. In tu imamo napake, ki se našajo na janoročila in to znaša tudi večji del teh nepravilnosti, ki so bile ugotovljene. Potem drugo, kar bi rekla, tu gre za letno poročilo dejavnosti v direkciji Europaid. Tu ugotavljamo, da je kar nekaj dvomnosti na skladja v tem poročilu. Generalni direktor je vložil pridrže glede zakonitosti dejavnosti, kajti več kot dva odstotka plačil je tveganih. Torej imamo stopnjo, ki presega tisto, ki je primerno, zato je prišlo do negativne izjave ampak to gre za splošni pridržek. Običajno pa se pridržki nanašajo na posebne operacije in na koncu gre tu še za izjavo o tem, da postopek nadzora ponuja zadostna jasnost glede zakonitosti postopka, ampak to je kontradikcija glede na ta uloženi pridržek. Tako da je tu kar nekaj dvoumnosti, vsekakor. Potem tretja točka, glede javnih naročil, komisar je to omenil večkrat. Pravzaprav gre to za razhajanje stališč glede na naše mnenje, mnenje komisije. V okviru javnih naročil so mine transakcije, ampak v vašem poročilu imamo nekaj drugega, čeprav tu ni bilo posebnih odzivov strani komisije. No, glede teh javnih naročil gre res tu za nakup vozil v Kamerunu šlo je za nakup 344 in 8 pikapov, torej 3 vozila 4x4 in 8 pikapov. In sodišče je ugotovilo, da je šlo glede na opredelitev tehničnih meril za omejitev konkurenčnosti. No, prišlo je do številnih izmenjav s komisijo pri tej temi. Poglobili smo našo analizo teh vprašanj skupaj z ekipo. Tu imam veliko dokumentacije o vseh značilnostih vozil 4x4, kako vozijo, kako je s hitrostjo, kako je z zaviranjem. No, ne bom govorila o podrobnostih, ne vem, če imam sploh eh, vse potrebno znanje, da bi v nekaj sekundah predstavila vse rezultate. Ampak naša študija, ki je bila zelo poglobljena, je pokazala, da v nasprotju s tem, kar pravi komisija, tu vidimo nekaj modelov, ki odražajo te tehnične specifikacije, ki niso bili na voljo na trgu v Kamerunu takrat. In imeli smo dve ponudbi, ne eno samo, Mitsubishi in Toyota. Mitsubishi je bil cenejši in Toyota je bila izbrana. In mislim, da imamo tu vseeno vse značilnosti omejevanja konkurenčnosti, kajti Pri tehničnih specifikacijah imamo izjemne podrobnosti. V nasprotju s tem, kar je rekla komisija, menimo, da tu ne gre za to diskrecijsko pravico, kajti glede na spoštovanje pravil konkurenčnosti, ki so sicer bistvene pri javnih naročilih, to je verjetno eno izmed področji, kjer je Evropska unija eh, zelo pomembna in pazi na to, ampak torej tisti, ki odloča o tem, ki razpiše, določi tehnične specifikacije, določi merila, ki so dovolj natančna, tako da lahko podjetja to upoštevajo, ampak ne na tako podroben način, da to povzroči omejevanje konkurenčnosti. Torej menimo, da je sodna praksa sodišča ne le napačna, ampak pravzaprav gre za institucijo, ki je tako kot naša zadolžena s to, da, da pazi na zakonitost in to ni bilo primirno, glede na našo poklicno kulturo. No, poročilo smo zbrali nekaj elementov o tej temi. Seveda to prispeva k temu, da se je povečala stopnja, pa, pa kaj smo ugotovili? In ključno z delegacijo, to je v nasprotju stališče komisije, kajti sama delegacija v Kamerunu, delegacija Evropske unije je bila zaskrbljena zaradi teh postopkov. In naj tu natančno navedem komunikacijo, ki smo jo videli med različnimi sporočili. To ugotovito torej navajam, ugotavljam, da pri zadnjem dosjeju glede vozil, tu govorimo o eni sami ponudbi, ki je bila izbrana izmed dveh podjetij in to je precej zaskrbljujoče. Menimo, da moramo biti posebej pozorni na ta dosje, zato da bi razširili udeležbo na, pri takšnih ponudbah. Tu imamo bodi si preveč zahtev, bodi si je zahtevana oprema preveč natančno opisana. Torej, delegacija je bila zaskrbljena, kajti tu vidimo, da je prišlo do pritiskov, do različnih eh, opisov tehničnih specifikacij na ministrstvu Kamerunu, ampak in Posledično je bilo tako, da je bilo zelo malo doboviteljev vozil, ki bi se lahko odzvali na vse to, ki bi to lahko izpolnili. Tako da niso izbrali najcenejšega, ampak Toyoto. Tako da je to vse, kar lahko rečem. Mislim, da se ne bomo spuščali v te podrobnosti glede značilnosti vozil 4x4, ki se prodajajo v Kamerunu. Ja, razumem, da je ta tema občutljiva zaradi dveh razlogov. Najprej zato, ker bomo s tem povečali stopnje napak in to se je zgodilo in to je ugotovitev, do katere smo prišli. Po drugi strani pa vsi vemo, da je vprašanje javnih naročil zelo občutljivo vprašanje, kaj ti v zadju teh opredelitev meril imamo vedno tudi določen sum, da prihaja do spodbuja nekega podjetja, da se, da se favorizira nekdo v primerjavi z drugim ali pa gre tudi za vprašanje o tem, kdo odloča o tem. Torej, treba je določiti takšna merila, da ne gre le za to, da le eno samo podjetje izpolnite tehnične specifikacije in, kot sem rekla, ne gre za to, da ima diskricijsko pravico tisti, ki objavijo naročila, ampak mora biti ponudba sestavljena tako, da se ne izkrivlja konkurenčnost. Tako, to so elementi za komisijo. Potem smo imeli še eno zadevo. Komisija je temu ogovarjala v odzivih na vprašalnik, čeprav se to poročilo ni omenjalo in šlo je tudi za zelo klasičen pojav in sicer je šlo za dobritev trga. Do tega ni prišlo, do te drobitve, ker ni bilo nujno, čeprav imamo dostavo na različnih krajih v državi, recimo v Demokratični republiki Kongo je tako, da imamo recimo neko podjetje, ne vem, če govorimo o dobavi vode ali kaj takšnega, Osebno zelo dobro poznam, 30 let sem delala na računskem sodišču v Franciji in zelo dobro poznam javna naročila. Gre za zelo klasične primere, ko so, se postopki skrivljajo. Ne vem, tako da mogoče nekdo ne upošteva uh, mednarodnih pravil, recimo tako kot je bilo pri cevovodih v Kongu ali pa gre za kakšno ponudbo ki je bolj zanimiva, recimo, če govorimo o vozilih, tako da je to bolje za nekoga, ki bo to uporabljal. Torej, gre za klasične primere. Sodišče je zbralo veliko primerov, seveda gre tu tudi za to protoslovje, glede na izsledke komisije in sodišče na koncu gotovilo, da imamo tu nezakonitosti glede na pravila pri javnih naročilih, seveda tega ne bomo presegli, ampak gre za napačno rabo pravil pri javnih naročilih, kajti ta pravila so zelo natančna in seveda tu lahko slišim argumente glede poteka postopkov, ampak pravila so jasna in mislim, da je vse jasno in naj rečem pred vami, tu ni nobenih dvomov glede kvalifikacij pri teh nezakonitih. Toliko glede teh dveh podrobnosti, ampak zdelo se mi je korisno to razčistiti skupaj s komisijo, zato da bi rekla, da smo delen tem, ampak ne bom presegla, ampak tu gre za drugačno oceno tega. To smo ocenili drugače kot komisija. Ne spomnim na to, kar je rekla delegacija v Kamerunu. Opazila je to nevarnost in zelo dobro se je odzvala. Hvala, predsedujoča. Berichterstatterin ist die Frau Kollegin Labajova. Bitte schön. Hvala lepa, gospod Labajova. Eh, najprej bi htela podjekovati pani Daniela Lamark. Hvala lepa, predsednica. Naj se zahvalim gospod Lamark za zelo podrobno in natančno revizijo in poročilo. Hvala lepa tudi gospodu komisarju za odgovore na naš vprašalnik. Prejšnji teden ali pred desetimi dnevi smo imeli predstavnika Evropske investicijske banke tu med nami in smo analizirali en del financiranja. In Tako smo pridobili del te slike, zdaj pa bi se želi imeti celovito sliko z vami. V svojem poročilu sem opredelila tri področje. Vsako področje vsebuje vprašanja za komisijo. Prvi steber so strateška razmišljanja in prioritete, osredotočenje na te prednostne naloge, to je gospodarski razvoj, okolje, zdravje, socialne vprašanja itd. Na to pa potrebujemo, moramo zvedeti, katere instrumente želimo uporabljati za vsako strateško prednostno nalogo in moramo tudi povedati, katera je naša glavna prioriteta, prva prioriteta. Tukaj imam prvo vprašanje za komisijo kako poskusite uskladiti gospodarsko in politično eh, plat in prednostne naloge, kajti imamo neko politično prioriteto, ki je dokaj jasna, ampak ni nujno, da je to tudi hkrati najboljša gospodarska prioriteta. Torej, kako se odločate pri tem? Drugo področje to je uspešnost eh, posameznih podpornih instrumentov, ki eh, moramo poštevati eh, opravljanje eh, eh, tveganja in potem partnerstvom zasebnim in javnim. Eh, tukaj imamo različne finančne instrumente, kar je, pomem, kar je pomembno na tem a, področju, je obvladovanje tveganja, kako a, pri tem upoštevate stopnjo napak za posamezne finančne instrumente. In Naj ponovim, imam še eno konkretno vprašanje, ki je povezano s tem, o čemer smo se pogovarjali tukaj z Evropsko investicijsko banko in sicer kaj pričakujete z ozirom na finančne instrumente eh, Evropske investicijske banke koliko EIB instrumentov pričakujete, da boste uporabili in tretje področje pa so operativna vprašanja, operativni stroški, režijski stroški. E, pogovarjali smo se o avtomobilih, o terenskih, terenskih vozilih, o letalskih vozavnicah. Vprašanje je, ali naj imamo tu pa tam kakšno pisarno, ki naj se ukvarja s tem. To so zelo, uh, uh zelo operativne, konkretne naloge. Eh, na to ste tudi odgovarjali. Vse to je povezano tudi z razpravo, ki smo imeli z predstavnikom EIB-ja. Zdaj naj se tudi zahvalim poročevalcem v senci, ko sem se pogovarjala s poročevalci v senci, eh, smo na poseben način strukturirali razpravo in na podlagi te razprave smo potem oblikovali vprašanja. Zdaj pa bi imeli še nekaj vprašanj v povezavi z vašimi odgovori. Prvo vprašanje. Povezano je z vašim odgovorom številka 13. Ali lahko, lahko, nam lahko date na, na voljo eh, neko oceno finančnih sredstev? sredstev, ki jih zagotavljajo države članice. Torej, tukaj sprašujem po prispevkih posameznih držav članic. Drugo vprašanje je povezano z vašim odgovorom številka 16. Ali bi bilo mogoče, da nam zagotovite konkretne primere držav in zneskov in tudi razlogo za ukinitev določenih plačil? In še zadnje vprašanje, ki je zelo pomembno za me, vsaj je zelo pomembno in je povezano z eh, ponovno prerasporeditvijo sredstev. Eh, neuporabljena sredstva se lahko prerasporedijo in dodelijo drugim projektom, samo drugim projektom trenutno ali mislite, da moramo stvari ohraniti tako, ali pa mislite, da bi se morala sredstva stekati nazaj v splošni proračun, to v prihodnje? To so moja vprašanja in hvala lepa za odgovore že vnaprej. Uh, Besedo ima komisar. Hvala lepa. EDF bom poskusil združiti v teh uvodnih besedah več pripomb in podati eh, nekaj stališč o EDF-u in o proračunski pomoči. Eh, zdaj se bom morda tudi spustil v nekatere podrobnosti v povezavi s posameznimi vprašanji v povezavi z Evropskim razvojnim skladom. Torej samo nekaj pripomb v zvezi s tema dvema spornima točkama. Eh, v povezavi z dogajanji v eh, Kamerunu in v Demokratični republiki Kongo. Torej, soglašamo še vedno o tem, da ne soglašamo v zvezi s tema dvema vprašanjama v Kamerunu. Mislimo, da tehnične specifikacije niso bile preveč omejevalne in eh, niso zožile možnosti samo na eno podjetje, podjetje ampak eh, da so omogočale lahko tudi večje število ponudb. Več eh, ponudnikov bi lahko predstavilo svoje eh, predloge, svoje ponudbe ko pa gre za to drobljenje trga, eh, ko gre za oddajanje javnih naročil v Kongo, pa eh, moramo tudi upoštevati, da je Kongo krizna država, in to v skladu z ustrezno definicijo. Naša pravila, kar zadeva finančno in razvojno pomoč in kar zadeva delegacijo. Delegacija bi se bila lahko tudi odločila ne za postopek javnega naročanja na splošno, sploh ne, ampak bi eh, se lahko poslužila recimo za Eh, neposredno eh, zbiranje ponudb eh, ali tudi za neposredno sklepanje pogodb z določenimi ponudniki za te posebne odvodne cevi. Ampak temu ni bilo tako in delegacija je sklenila, da se bo poslužila navadnega postopka javnega naročanja. Torej, nismo jim ni bilo nikakršnega namena, da bi kakorkoli usmerjali uh, javno naročilo in ga dodelili temu ali onemu. Ne, stvari so bile veliko bolj enostavne in uh, smo ob upoštevanju tudi posebnih kriznih okoliščin, uh, smo upoštevali vsekakor postopek javnega daročanja, ne, ne pa neposredno oddajanje eh, pogodba. Torej, ni bilo nikakršne namere, slabih, slabih namer, slabe vire. Uh, ni šlo za drobljenje in eh, eh, pač deljenje tega javnega naročila. Odločitev je usmerjala eh, lokalne razmere, ki so tirjale torej določen postopek za nabor velike, za nakup velike količine cevovodov, zato da bi se lokalno poskrbelo, zato da bi se spodbudile lokalne proizvajalce, da bi se izognili tudi ogromnim prevoznim stroškom. Ampak vsekakor, ko pa gre za bolj strateška vprašanja, ki, o katerih je govorila gospa poročevalka, bi se rad lotil vprašanja strateških prednostih naloga eh, in eh, torej tako politične kot gospodarske plati, kar zadeva sodelovanje z EDF-om in s eh, drugimi državami. Torej, to je sporazum Kotonu, sporazum iz Kotonuja ureja partnerske odnose z državami AKP. To je zelo specifična in celovita mešanica političnih, gospodarskih, razvojnih, trgovinskih prioritet in partnerskih eh, aranžmajev, ki stremijo za tem, da zagotovimo podporo za rast, za izkoreninjanje revščine v državah AKP. Izbor prednostnih nalog ni naša, samo naša stvar, ni samo v pristojnosti Evropske komisije, ni samo naloga in cilj Evropske komisije, to počenjamo skozi partnerstvo tako da se posvetujemo, tako da omogočimo partnerskim državam, da opredelijo neka, neka določena izbora prioritetnih nalog za financiranje iz naših razvojnih dejavnosti skozi EDF. Ponavadi gre za 3-4 prednostna področja, kjer seveda imamo posvetovanja za partnerskimi državami in vsekakor prednostni sektori res odražajo eh, razvojne potrebe partnerske države po navadi. Gre za kmetijstvo, varnost hrane, eh, zdravstveni sistem, eh, šolski sistem, energetika, razvoj. Torej v našem novem pristopu ne sprejemamo več tega, da bi financirali infrastruktur eh, in samo infrastrukturnih prioritet, predvsem nacionalnih eh, cestnih povezav. Ta, eh, imamo pač neke. Tam za tisto imamo druge donatorje, recimo da jih imenujemo donatorje, ki se ukvarjajo s, z naložbami v te infrastrukturne načrte. Na lahko ocenjujemo eh, kombinirane sinergije eh, z ozirom na politične in gospodarske prioritete, ugotavljamo zelo pogosto krat v Afriki, da, da stabilnost eh, in varnost in uh, odzivi v, v zunani politiki, vse to mora biti povezano z našimi razvojnimi programi kajti brez stabilnosti, brez varnosti v določeni regiji sveta, v partnerski državi, potem ne moramo zabeležiti nikakršnega eh, gospodarskega, političnega uspeha in hkrati tudi brez teh eh, razvojnih eh, napredkov ne moramo imeti nikakršne dolgoročne, trajnostne varnosti in stabilnosti. Zato naša a, razvojna politika je zelo usmerjena v krepitev povezave med varnostjo in razvojem. Sveda imamo nekatere vprašanja, ki se jih je treba lotiti zelo odločno, to je predvsem vprašanje financiranja varnostnega delovanja in stabilnosti oziroma delovanja na področju zunanje politike, ampak eh, morda to ni predmet, ki bi se ga poglobljen obravnavali na tem mestu ob eh, razgovorih eh, v zvezi z razrešnico o letu 2013. Lahko imamo razgovore o tem v okviru pogovorov o pregledu EDF-a, zato da lahko poiščemo neke boljše instrumente, ki naj ne preusmirjanju fin razvojnega financiranja na druga področja v druge sektorje. Kar pa zadeva finančne instrumente EIB-ja in eh, naše sodelovanje pri razvojnih programih EIB-ja, eh, moram reči, da dejansko usmerjamo nekatera nepovratna sredstva iz EDF-a e eh, v dejavnosti tudi EIB-ja, ampak eh, sodelujemo tudi z nekaterimi drugimi javnimi kreditnimi institucijami, eh, zato da bi združili te različne finančne instrumente, kar in ta mešanica omogoča, veliko eh, bolj, eh, veliko bolj učinkovite finančne eh, instru, instrumente, predvsem za infrastrukturne projekte. Torej, vzvodje te meša, finančne mešanice je zelo visoko, tja do 20 do 25 krat vrednost naših nepovratnih sredstev. Dejansko 2,6 milijarde evrov v zadnjih sedmih letih, ki smo jih pač eh, dodelili, ki smo jih dodali sredstvom, predvsem sredstvom Evropske investicijske banke ko gre za posojila, eh, ki jih dodeljuje EIB, to je ustvarilo kar 40 milijard eh, evrov eh, finančnih sredstev, torej vzvodje je bilo zelo močno za te projekte. Torej, To so finančni instrumenti, ki bi jih radi še nadalje razvijali z Evropsko investicijsko banko, ampak tudi z drugimi finančnimi institucijami ne vem. Zdaj, če morda še kdo želi še kaj dodati od kolegov tukaj bolj konkretno, bolj natančno v zvezi z transakcijami, stroški eh, za naše projekte. Izvolite. Ne vem, če sem eh, pravilno razumel vprašanje v zvezi s prispevki posameznih eh, držav članic pri teh dejavnostih v zvezi z vprašanjem, kar zadeva države in pa prekinitve plačil na področju proračunske pomoči. Tako kot je povedala že prej komisija, imeli smo določene take primere prekinitev plačil v nekaterih okoliščinah. Trenutno, konkretno se to dogaja pri proračunski pomoči za Ugando. Eh, to je, ta prekinitev je trajala nekaj mesecev za določene eh, vidike. Eh, plačile so bile tudi prekinjena eh, za Gano v znesku, ki je zelo, zelo velik. Zdaj ne morem citirati številka, ampak približno 200 milijonov evrov. Prekinili smo tudi plačila Guajani. Guja, v vseh teh primerjih je pač tak postopek. Delegacija oceni okoliščine spoštovanja kriterijev, ki so bili določeni v programih za proračunsko pomoč. To je povezano v glavnem z upravljanjem javnih financ in uh, nekatere druge kriterije, ki so določeni v programu. Ko se ti elementi ne izpolnjujejo, potem proračunska pomoč je prekinjena, začasno prekinjena. In eh, to eh, po eh, srečanju notranjega odbora na visoki ravni, kjer ne samo DEFKA, ampak tudi ECFIN in IAF sodelujejo in kjer naše službe so odgovorne za vprašanje človekovih pravic in oceno se opravi, vse je dokumentirano in torej ocena se opravi in ko se ugotovi, da se merila ne spoštujejo in to z več različnih plati, potem so ta izplačila začasno prekinjena. To so torej, eh, recimo, če gre za nespoštovanje meril, ki so določeni eh, v programu eh, pomoči ali če se ne spoštujejo človekove pravice. Kar pa zadeva prerasporeditev sredstev, veste, da smo dodelili določene zneske za države na podlagi posameznih programov. To smo storili v sklopu postopka, pri katerem je sodeloval tudi Evropski parlament. Sredstva, ki niso bila uporabljena, se lahko še vedno uporabljajo v skladu z pravili. Torej, kar pa zadeva Evropski razvojni sklad, kot veste, imamo dve milijardi rezerv. Eh, kar eh, omogoča okrepitev, prerasporeditev za določene države v skladu s temi kriteriji uspešnosti, ki jih bomo tudi določili prihodnje leto. Torej, nimamo nikakršnega mehanizma neposrednega prenosa sredstev iz ene države v drugo, ampak lahko se še vedno, vedno pre, od, ponavno ocenimo uh, indikativni program, uh, to ob, seveda ob sodelovanju parlamenta na eni strani in držav članic na drugi strani za eh, to preusmeritev. Hvala. Wenn keine Nachfragen mehr sind von Seiten der Berichterstatterin, erhält die Kollegin Ayala Sende. Für Hvala lepa, kolegice in kolegi. Gospa Jala Sanders, izvolite. Eh, Hvala lepa. Torej, najprej se zahvaljujem za vprašanja in odgovore gospe Djabajove. Rada bi se vrnila na nekaj pripomb. torej tveganje, ki ga predstavlja uporaba sredstev Evropskega razvojnega srat, sklada znotraj proračuna, torej opozorjeni smo bili na to, da nekatere države prispevajo več sredstev v ta sklad. In želela bi, če imamo seznam držav, ki povzročajo težave oziroma ki uh, imajo kakršnekoli pridržke. Torej komisija in parlament moramo uh, podpirati tu neko poenostavitev in poenotenost. Uh, komisija bolje pozna situacijo in ve, kako na tem področju dela in zanima me, katere države so tiste, ki bodo imele s temi vplačili največ težav. Na to drugič, ko govorimo o vodi in energiji, se sprašujem, če pri vas imate prav, tako obveznost eh, identifikacije vseh eh, podjetij, ki uživajo to vrstno podporo, tako kot to velja znotraj skupne kmetijske politike. In na to glede tega poslovnega centra, ki se je razvil, torej če države kot so Kitajska, Indija in Južna Amerika in tako dalje. Pri tem sodelujejo. Me zanima, katere od teh eh, držav so koristnice storitev teh eh, centrov. Naprimer, zlasti me zanima, kakšna je situacija za Kitajsko in Indijo. Hvala lepa, gospod komisar. E Ko govorimo o vključevanju EDF-a v proračun Evropske unije, to je že sprijeta zaveza. Komisija bo predlagala vključitev EDF-a v evropski proračun in sicer od leta 2021. In že zdaj sicer eh, ocenjujemo eh, prednosti in slabosti tega postopka in Eh, ugotavljamo, da imamo vrsto koristi, predvsem, ko gre za harmonizacijo celotnih eh, zadev za finančno uredbo in tudi, kar zadeva tudi konkretno eh, udeležbo parlamenta pri tem postopku. Torej, nedvomno bo to eden od pozitivnih aspektov vključitve Evropskega razvojnega sklada v Evropski proračun. Um, ena od težav bi lahko bila, to lahko že, si lahko že vnaprej predstavljamo, bi lahko bila pač ta, da je EDF eh, e medvladni instrument s prispevki držav članic. To, da razmerje oziroma delež teh prispevkov ni vedno eno in isto z ozirom na prispevek, ki ga doprinesijo države v proračun. Torej, nekatere države članice, ko bi bil EDF vključen v proračun, bi nekatere države se znašle v položaju, da bi plačevale več v proračun, eh, če bi eh, tisti njihov prispevek šešteli z eh, prispevkom k Evropskemu razvojnemu skladu, medtem ko druge bi plačevale nekoliko manj. Ampak v tem trenutku, kolikor sem seznanjen, ni nimamo še natančne, eh, natančnega izračuna, kaj bi to pomenilo konkretno za, eh, v smislu proračunskih prispevkov držav članic, ko bi EDF bil vključen v evropski proračun. Torej, tudi v zvezi z temi poslovnimi centri bi rekel, da je bi rekel, da vzpostavitev, ustanovitev teh centrov je, to je spadalo uh, v sklop pobude parlamenta in sveta v zvezi z sprejemanjem uredbe o finančnih instrumentih. In dejansko uh, na tak način smo unesli neko novo proračunsko vrstico, ki je bila ustvarjena ravno za potrebe nekaterih partnerskih držav, predvsem v Latinski Ameriki in v vzhodni Aziji, torej Južna Amerika, Latinska Amerika. Ja, vsekakor pa konkreten instrument je bil namenjen ravno temu temu, da bi omogočili to, če je to gospodarsko potrebno za Latinsko Ameriko in vzhodno Azijo. Tudi, kaj se je zgodilo? Ustanavljanje tako imenovanih panevropskih poslovnih podpornih organizacij ali centrov, tako jih imenujejo včasih, to je To je potekalo predvsem v, ju, v jugovzhodni Aziji in komisija ne zagotavlja nikakršne institucionalne pomoči za poslovne centre v Latinski Ameriki. To je pač eh, ta okvir, ki bi sicer lahko omogočil tudi eh, to pomoč v Latinski Ameriki, ampak to se ne dogaja. Opravili smo zunanjo oceno dveh takih centrov na Tajskem in eh, v Kitajsk, na Kitajskem in smo ugotovili določene pomankljivosti, podali smo določena priporočila Komisija je zagotovila, da bo prišlo do ustreznega spremljanja v zvezi z uresničevanjem, v zvezi s tem, kako to uresničevanje izvajajo naši partneri. V Indiji službe komisije ocenjujejo vse možne opcije za prihodnost tega centra in videti je torej, da v tem trenutku ohranitev teh centrov eh, na kitajskem in na tajskem. To lahko uh, zajamemo pod uh, okrilje uh, pač, uh, krepitve vseh naših zavez. Pri tem morajo sodelovati vse ustrezne službe, kajti potrebno je najprej ugotoviti, katere so pomankljivosti. Kar pa zadeva Indijo, se nam dozdeva, da imamo eh, neko pravo eh, dodano vredno, da, da moramo še odkriti ali in utemeljiti, ali, im, ali ti centri predstavljajo pravo dodano vrednost, zato da se potem odločamo o prihodnostih teh centrov v Indiji. Um, um, um, yeah. Nisem seznanjen s tem seznamom partnerjev, ampak uh, vam to lahko uh, zagotovimo v kratkem. Hvala lepa, poročevalka bo zaključila. Izvolite. Glede na to, da imamo še nekaj točk na dnevnem redu, morda ne bom prav dolga. Uh, Organizirala bom sestanek poročevalcev v Sencu v začetku januarja. Veseli me, da vsi poročevalci v Senci so izrazili zanimanje za delo z mano in predlagam, da eh, pač to storimo kot predlagano. Hvala vsem za vaše sodelovanje. Hvala lepa. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko dnevnega reda. Hvala generalnemu direktorju, hvala komisarju seveda. Vesele praznike vam želim vsem. Še malo časa imamo, zato predlagam, da nadaljujemo z naslednjim eh, poročilom. Tu imamo gospoda Kinsta, ki bo predstavil torej to poročilo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem, ki ste tu prisotni. Želel bi tudi čestitati gospe poročevalki za odlično, odličen dokument. Uh, Torej, že od 80-ih let eh, se evropski vinski sektor sooča z hudimi eh, strukturnimi težavami in eh, prizadevamo si za preživetje evropskih vin, za njihovo konkurenčnost v primerjavi z neevropskimi vini. In zato je še posebej pomembna reforma sveta Eh, s katero smo želeli izboljšati konkurenčnost evropskih vin in bolj uravnoteženo popraševanje in pa eh, ponudbo. Torej, eh, ta pose, to posebno poročilo sledi tudi temu istemu cilju, se pravi povečanju konkurenčnosti evropskih vin. Zakaj gre? Gre za naložbe v vinski sektor, v infrastrukturo in vse tiste dejavnike, ki izboljšujejo eh, samo eh, proizvodno, po drugi strani pa tudi v promocijo vseh dejavnosti, ki um, ustvarjajo ime evropskim vinom v tujini. Torej vse naložbe so uh, predstavljale približno uh, eno milijardo evrov v teh obeh eh, sektorjih. Torej, želel bi vam najprej predstaviti to, kar uh, je poročilo našlo na področju uh, investicij. Tu gre za sledenje ciljem na področju uh, izboljšanja torej, eh, situacije evropskih vin. Zlasti je pomembno to, da vinski sektor potrebuje dodatne naložbe. Imamo kar nekaj negativnih posledic eh, tudi te strukture investicij, ker je šlo za usporedne investicije iz dveh virov. Uh, so se države članice razdelile glede na te eh, vire. Šlo je namreč za zmanjševanje tvegan, ampak to je povzročilo tudi podaljšanje rokov in sicer do treh let v primeru Italije in Španije in v tem času eh, sredstva, ki so bila na voljo, niso bila izkoriščena. Enako velja tudi za uh, torej investicijske ukrepe pod tema dvema schemama. To je vodilo v situacijo, da 55 eh, podjetij, ki so bile revidirane, so uživale naložbe iz obeh schem. In zato tudi ne moremo ugotoviti, kateri od investicijskih ukrepov je odgovoren za eh, rezultate. Prav tako se nam zdi, da te dodatne naložbe niso bile ustrezno upravičene in niso bile dovolj učinkovite. Kar se pa tiče eh, promocije evropskih vin, pa je revizija ugotovila, da je šlo zlasti za favoriziranje majhnih in srednje velikih podjetij, razen v primeru eh, Avstrije. In prav tako je, so bile naložbe tudi vložene v velika podjetja, za nekatera tudi v tretjih državah. Torej, potreba za to vrstna podjetja eh, je nekaj, kar je treba postaviti pod vprašaj. V tem primeru je šlo za podjetja, ki so znižala obseg lastnih sredstev za promocijo, zato da so lahko koristila evropska sredstva. Moramo zagotoviti, da je promocija evropskih eh, vin torej stalna dejavnost in da so naložbe EU samo eh, del eh, teh sredstev. Potrjeno je, da te veliki koristniki uh, leto za letom koristijo sredstva EU za promocijo evropskih vin in tudi, če gre za proizvodno v tretjih državah. To pomeni, da eh, se eh, obseg eh, dejavnosti promocije krči, namesto da bi se višal. Prav tako se je, eh, so se pojavljale tudi situacije, da so bile eh, promocijske dejavnosti eh, bolj obširno kot potrebe, tako da ni prišlo do nobenih ustreznih selekcij. Za obdobje 2014 do 2018 se je tudi podvojilo število promocijskih dejavnosti s tem, da rezultati niso upravičevali tega podvajanja sredstev. Še nekaj je zanimivo pri tej reviziji in sicer eh, način, eh, kako države nadzirajo eh, upravičence, torej tu gre za dejavnosti, ki se pogosto odvijajo zunaj EU in zato se države članice zanašajo zlasti na dokumente, ki jih posredujejo koristniki. In ko smo pregledali te eh, račune, naprimer na portugalskem, se je izkazalo, da eh, te, eh, ti stroški niso ustrezeno upravičeni in rezultati ne upravičujejo specifičnih promocijskih dejavnosti, ki predstavljajo nevarnost, da se bodo financirale neustrezne promocijske dejavnosti. Torej, ko se vprašamo, ali je, so te naložbe dejansko pomagale evropskim vinom um, pridobiti dodatne Eh, tržne deleže, torej eh, šlo je za zvišanje v obsegu 46 eh, odstotkov, ampak to zlasti zaradi izvoza na Kitajsko. In to so številke z leta 2007, se pravi, preden so te promocijske dejavnosti sploh bile financirane. Istočasno pa uh, se je izkazalo, da je prišlo do izgube tržnih deležev v tistih državah, eh, v tretjih državah, eh, v katere so bile te promocijske dejavnosti naperjene. Enako velja tudi za, naprimer, eh, primerjavo rezultatov med eh, vini, ki so, bili, eh, ki so bila koristniki teh promocijskih dejavnosti in namiznimi vini in izkaže se, da so to razlike zelo majhne oziroma neobstoječe. Torej, Računsko sodišče je tu dalo celo vrsto priporočil, sedaj ne bom šel v podrobnosti, kajti to je dobro opisano v delovnem dokumentu. Ja. Hvala lepa, gospod Kinst. Dobro, torej slišali smo v zvezi z dvojnim financiranjem nekaj besed. Hvala lepa v vsakem primeru za vaše poročilo. Hvala, gospa predsedojoča. Naj se zahvalim eh, gospodu za zelo eh, učinkovito ekipo. Zelo eh, prijetno je bilo delati z vami in tudi. Mislim, da podpora vinu je nekaj, kar nas vse veseli, torej že vsi želimo te dejavnosti podpreti. Vsi imamo namreč radi vino. Želela bi se vrniti samo k nekaterim um, rezultatom te revizije Evropskega računskega čaja in na to bomo to, o tem razpravljali tudi s komisarjem. Torej, eh, zanima me. Uh, kaj se e, zgodi s to e, splošno prakso Evropske unije, torej kjer se poskuša najti ravnoteže med e, mehanizmi trga in pa mehanizmi pomoči. Se pravi, da se eh, poskuša doseči eh, najboljšo situacijo za državljane. Eh, pri pomoči vinskemu sektorju si prizadevamo za uravnoteženje inštrumentov v odnosu do zelo tradicionalnega evropskega proizvoda. Torej sama ne prihajam iz vinske, iz države proizvajalke vina, temveč piva ampak še vedno je e, vino ključni del evropske kulturne dediščine, regionalne dediščine in tako dalje, naravne dediščine. In e, pomembno bi je ne samo za nacionalno, lokalno, regionalno potrošnjo, temveč e, tudi kot izvozni izdelek, ki ima pomemben učinek na zunanjo trgovino. Uh, Ampak te pomoči so legitimne, samo če lahko odgovorimo na tri glavna vprašanja. Torej prvič, zakaj, eh, kako in kdo. Torej prvo vprašanje, eh, zakaj eh, imamo zelo veliko pre, proizvodno, torej preveliko proizvodno v Evropi, prevelike zmogljivosti in zato je treba to eh, proizvodno dati na eh, trg, eh, torej na mednarodni trg, kjer pa se soočamo z konkurenco iz tretjih držav. Torej, tu je treba pripraviti promocijske dejavnosti, degustacije, raziskave trgov in tako dalje. Treba je tudi pripraviti metode in okrepe, ki so, se financirajo iz proračunskih sredstev EU. Na to vprašanje, kako in kdo. Uh, torej eh, podporo vinskemu sektorju lahko nudimo proizvajalcem iz eh, tistih regij, kjer eh, trg ni učinkovit. Eh, naprimer eh, v primerih tudi, ko um, ta pot od proizvajalca do končnega uh, potrošnika je zapletena, polna uvir in tako dalje. Torej, to je ena možnost. Na to zopet proizvajalci, ki se nahajajo na um, težko dostopnih področjih ali težko obdeljivih obročjih, prav tako bi Eh, lahko eh, sodelovali tu proizvajalci tudi kot eh, del teh dejavnosti. Po mojem mnenju pa ne bi smeli sodelovati individualno. Enako bi lahko vključili tudi inovatore na področju v vinskem sektorju. Torej, to bi bile moje smernice in priporočila. To gre v smeri poročila Eh, teh, eh, tega Evropskega eh, računskega sodišča in torej poskušala bom biti kratka, kajti imate že delovni dokument verjetno pred sabo, ampak rada bi omenila nekaj teh točk. Torej prvo, komisija bi morala redno nadzorovati uporabo sredstev in pri tem ustrajati, da uh, Eh, je absolutno nujno, da so vsi investicijski ukrepi eh, poslovne narave in da se tudi eh, spodbuja najboljše prakse in da se uči na podlagi teh dobrih praks. Vedno o tem govorimo, jih pa ne dovolj uporabljamo. Prav tako morajo biti te ukrepi tudi usmereni v rezultate. Meni ni bistveno, da je bilo naprimer 6000 eh, proizvajalcev eh, na kitajskem na nekem sejmu. Meni je pomembnejše, da je 100 med njimi na to svoje izdelke izvozilo na kitajsko kot rezultat te udeležbe. To je pomembno. Na to me skrbi tudi eh, neuspešni napor v smeri vključevanja majhnih in srednje velikih eh, proizvajalcev v te scheme. Eh, morda je treba eh, predvideti revizijo stopne sofinanciranja, zato da lahko pritegnemo tudi majhna in srednja velika podjetja in na ta način olajšamo njihov dostop do teh sredstev. Prepričana sem, da skupni sistem eh, ocene promocijskih ukrepov eh, mora biti vzpostavljen eh, zato, da bo komisija in države članice lahko spremljale razvoj, napredek na področju izboljšanja konkurenčnosti v vinskem sektorju. Kar se tiče konkretnih priporočil računskega sodišča, se popolnoma strinjam. Eh, da eh, dodatni stroški, naprimer, eh, kot so stroški organizacije in administracije morajo biti specifično opredeljeni in vključeni med skupne stroške. Zdi se mi pomembno tudi, da ločujemo med naložbami in promocijo. Komisija in države članice morajo eh, biti bolj učinkovite pri izvajanju teh ukrepov, zlasti kar se tiče promocije bi eh, morali od koristnikov zahtevati, da eh, izkažejo dejansko potrebo po pomoči EU. E in stalni obratni stroški ne morejo biti predmet financiranja. In ne nazadnje, popolnoma se strinjam s priporočilom sodišča, da mora komisija analizirati eh, porazdelitev eh, proračuna za 2014 in 2018 eh, in v kolikšni meri to odgovarja na dejanske potrebe vinskega sektorja. Torej vse to boste našli tudi v delovnem dokumentu, sem vam pa na voljo seveda za vprašanja, pripombe in eh, odprta sem tudi za vaše predloge. Torej, to pa so točke, o katerih eh, smo razpravljali. Torej, hvala lepa še enkrat za vaše sodelovanje. Hvala lepa. Tri kolegi bi se želeli oglasiti. Dve minuti vsak. Čim krajši bodite. Gospod Sadovski. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych poděkoval panu Kinčtovi. Hvala lepa, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil predstavniku računskega sodišča za dokument in poročevalki za zelo dober delovni dokument. Torej, sam imam zelo rad kakovostna vina in želel bi eh, povedati, da je vinski sektor v Evropi zelo pomemben sektor, ne samo z poslovnega vidika, temveč tudi zato, ker eh, je ključnega pomena za ogled evropskega eh, kmetijstva in vzpostavlja povezavo med Evropo in pa kakovostjo. Pred nedavnim sem v Times Magazine eh, prebral, da evropska eh, vina kupujejo zlasti kitajski bogataši. In ti kupujejo tudi vinograde v Franciji, zato ker eh, mnogi francoski podjetniki eh, menijo, da to ni perspektivno področje. Torej, eh, veliko Kitajcev imajo radi vino in zato se tudi vino zelo dobro izvaža na Kitajsko. Prizadevamo pa se tudi za izboljšanje kakovosti tega vina. Torej, eh, francoska eh, oznaka ne zahteva več eh, francoskega lastnika. Zanima me, ali je to neka tendenca na poslovnem področju ali je to grožnja za evropske blagovne znamke. In tudi, ali je to nekaj, kar je specifično za vinski sektor ali nekaj, kar se opada tudi z drugimi instrumenti znotraj skupne kmetijske politike in eh, vprašanje, ki se pojavlja, je, eh, ali Evropsko eh, računsko sodišče je ugotovilo, da te instrumenti sploh niso potrebni, pa, so pa morda potrebni za kaj drugega. Hvala lepa, predsedujoča. Ja, torej zahvaljujem se še enkrat eh, poročevalki za pripravo tega poročila in za to podrobno analizo eh, tega dela eh, pomoči. Torej tu govorimo o pomočeh iz leta 2009. Za mojo državo velja, da je prišlo do zelo hude situacije tudi zaradi gospodarske krize. In eh, ko govorimo o eh, pomočeh eh, tako v naložbe kot v promocije, je pomembno, da imamo v mislih tudi to, da je dejansko prišlo do zelo resnega upada popraševanja torej gospa poročevalka in pa poročevalec iz eh, računskega sodišča, sta oba predstavila situacijo, eh, kjer bi eh, bilo potrebno majhna podjetja združiti v, v neke Eh, v združenja, ki bi lahko eh, se sploh potegovala za ta sredstva eh, v primerjavi z velikimi podjetji. Torej, treba bi bilo, da se majhna in srednja velika podjetja združijo v zadruge, zato da bodo sploh lahko konkurenčna in da se bodo sploh lahko uprle tem velikim podjetjem. Torej, če že podpiramo tako velika podjetja, kot je Airbus, eh, naprimer, eh, ki je dejavno na globalni ravni, potem je treba upoštevati, da imamo tudi druga področja, ki jih je treba podpreti. Gospa Gresler, eh, če vi ne bi uporabili toliko časa za prejšnje točke, potem bi bilo tudi za ostale poslance dobro, eh, da bi imeli možnost, da se ustrezno izrazile. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, kot je povedal predhodni govorec, pred 15 leti smo govorili, o prispevku vinskega sektorja za boljšo družbo in ljudje so prodajali e, naprimer tako poceni in slaba vina, da jih sam ne bi uporabil niti za kis. Mene zanima, kaj se je zgodilo sedaj s temi vini. Vino je sedaj e, zelo pomembno na trgu. Eh, šampanjec naprimer postaja vedno bolj pomemben na kitajskem trgu in moramo se vprašati, kaj bomo storili s to pomočjo. Treba si je pogledali tudi, eh, kakšna je situacija na trgu, ali potrebujemo te zadruge. In istočasno je treba podpreti tudi velike proizvajalce na področju predelave vina, kajti ti obstajajo, ne moremo pa teh več eh, podpirati iz evropskega proračuna. Uh, uh, hvala lepa, gospa predsedujoča in eh, hvala gospej Debajovi in gospodu Kinju za eh, predstavitve. Predstavljam Evropsko komisijo in želel bi začeti s tem, da zelo pozdravljamo obe poročili torej v poročilu gospede Bajove in računskega sodišča. Pozdravljamo zlasti to, da smo izvedli zelo uspešno reformo v vinskem sektorju, torej kjer smo imeli prekomerno pridelavo, sedaj pa je eh, ta trg v Evropski uniji uravnotežen in na ta način lahko prihranimo zelo veliko denarja, kajti eh, odpravili smo vse. Um, Eh, zastarele instrumente upravljanja trga. Torej, to je zgodba o uspehu. Ampak eh, treba je videti oboje skupaj, torej to je bil logičen uh, pristop in uh, zakonodajalec se je odločil lani, torej ključno s podporo te hiše, da bodo te pomoči uh, podprte in pa tudi uh, podaljšane, torej te programi so sedaj podaljšani še do leta 2018. Torej, sedaj je situacija na evropskem trgu pod nadzorom, ampak na svetovnem trgu pa imamo zelo uh, močno konkurenco in sektor mora biti pač uh, eh, vse čas pripravljen uh, na to konkurenco in pri tem mu je treba pomagati. In zato uh, Eh, imamo ukrepe, ki so eh, ki koristijo ta sredstva Evropske unije. E, torej ne gre zgolj za konkurenčnost, ampak tudi za celo vrsto različnih drugih e, spremljevalnih ukrepov. Torej mi vsekakor pozdravljamo poročilo računskega sodišča in če dovolite, bi lahko predstavil samo to, kaj smo naredili v odgovor na to poročilo. Torej zelo hitro bom. Kajti smo se že ozvali. Torej prvič, eh, izvedbena uredba, ki predvideva to pomoč, torej 555 iz leta 2008, torej to uredbo smo že revidirali. In eh, pojasnili smo eh, ključno točko, podvajanja oziroma prekrivanja med tem programom in pa programi iz drugega stebra o razvoju podeželja. Torej ne moremo imeti dvojnega financiranja, to ni mogoče. Torej to je že v obeh osnovnih uh, aktih in tudi na načelni ravni. In sedaj smo to tudi zelo jasno določili v izvedbeni uh, uredbi. Torej, prepričan sem, da danes ne prihaja več do eh, eh, dvojnega financiranja. To, ta razmejitev je sedaj jasna. Prav tako smo eh, spremenili tudi pravila o flat rate v soti in pa tudi o kriterijih za izbor. Tako da smo sedaj zagotovili, da tudi majhna in srednja velika podjetja imajo dostop do sredstev. V vsakem od nacionalnih eh, programov je eh, zapisano, da imajo eh, MSP-ji tudi prednost, ampak kot je bilo že rečeno, je problem stopnja sofinansiranja. To je tudi v osnovnih aktih že opredeljeno in države članice vedo, da morajo dati prednost majhnim in srednje velikim podjetjem. Torej, to smo že spremenili in to še ni konec, kajti to uredbo bomo eh, pri eh, eh, reviziji še enkrat proučili v letu 2015. In delali bomo tudi na kazalnikih, ki nam bodo omogočili uh, oceno uh, učinka, kajti tudi to izhaja iz poročila, kako uh, sploh lahko ocenimo učinek eh, teh eh, ukrepov, torej to bo v revidirani uredbi eh, pripravljeno leta 2015. Na to druga točka. Veliko teh komentarjev računskega sodišča se nanaša na program 2009-2013. Sedaj imamo nov program 2014-2018 in seveda, ko z državami članicami razpravljamo o tem programu, ne potrebujejo formalnega potrdila komisije, ampak z državami članicami smo v stiku in lahko vplivamo na eh, to, kaj počnejo in eh, zagotavljamo, da eh, je vse to upoštevamo in lahko potrdim, da se to dogaja. Torej v odborih tudi redno z državami o tem razpravljamo. In na to bi želel povedati še to, da smo izdali eh, eh, smernice, torej specifične smernice, eh, kjer so vsi ti vidiki še dodatno opredeljeni in tudi, naprimer, konkretno, katere projekte je mogoče financirati iz sredstev EU, e kdo se lahko prijavi in tako dalje. In zopet razmejitev, torej med nacionalnimi programi pomoči in EU. Um, sredstvi. Na to zadnja točka, ali smo denar ustrezno uporabili. Torej, to je ključno vprašanje, ne samo za ta program, temveč za uh, vsake vrste sredstev, ki jih uporabljamo. Eh, torej, eh, kot del te nove SKP, torej v členu 110, Torej, to je bil, bil prejšnji člen 336. Eh, komisija ima možnost, da eh, bo v letu 2017-2018 eh, že imela konkretne kazalnike, na, na podlagi katerih bo lahko dejansko merila tudi rezultate. In v okviru te dejavnosti bomo tudi specifično pregledali te programe zato, da bomo lahko razmislili tudi o njihovi prihodnosti. Torej, to je eh, dolgoročna perspektiva, ampak eh, to sem želel dodati, eh, kajti ta temeljna vprašanja so tudi za nas zelo pomembna. Sem pa pripravljen torej na razpravo z vami, z računskim sodiščem. Hvala lepa. Hvala tolmačem. Še deset minut so nam dali tolmači, to je res zelo prijazno. Tomas, prosim. Hvala lepa. Ja, odziv komisije sedaj povzroča še kar nekaj vprašanj, ki se porajajo in nisem slišal nobenih odgovorov pravzaprav. Ta program je natanko to, kar kritiziramo že nekaj časa. Evropska komisija ne ureja finančnih projektov in izvaja na primeren način. Nekaj vprašanj imam najprej. Zakaj potrebujemo dodatna finančna sredstva v vinskem sektorju v primerjavi z drugimi kmetijskimi sektori? Drugo vprašanje za vas. Kako želite spremeniti ta finančni instrument tako, da bi opravljal svojo nalogo. Tretje vprašanje, nekatero še niste odgovorili. Kako želite preprečiti dvojno financiranje? Zakaj je Evropska komisija povečala financiranje v naslednjem obdobju, čeprav zaenkrat še nimamo dokazov, da je to sploh potrebno, ni potrebne dokumentacije, potem še nekaj kaj želijo države članice storiti na področju izobraževanja in primernega izvanja, tako da se ne bo zgodilo, da nekdo kupi eh, VIP karte za tenis in da to potem subvencionira Evropska unija iz Evropskega sklana. Torej, še eno vprašanje, kako to, da se pravila držav članic ne njih nas spreminja, gospod Ginšt. Rad bi slišal odgovor na naslednje vprašanje. Ali menite, da je ta instrument primeren, meni se zdi povsem neprimeren. Ali imamo lahko potrebno reformo, zato da bi to spremenili v nekaj boljšega? In potem še eno vprašanje. Boste opravili še eno potrebno podrobno revizijo tega instrumenta v prihodnosti? Gospod Kautot. Uh, Hvala. Zakaj imamo podporo, tako je v uredbi, zakonodajalci so to sprejeli. To je odgovor, ki ga lahko podam. Kot sem rekel, to je bilo potrjeno decembra 2013. Program je bil tudi razširjen, tako da sem tu zato, da bi zagovarjal ta program. Ne gre za moje ideje. Šlo je za odločitev zakondajalca. Drugič. Države članice so tiste, ki oblikujejo programe, ne komisija, države odločajo o programih, seveda, glede na omejitve, ki jih določa zakonodaja Evropske unije delamo na tej podlagi. Dvojno financiran, mislim, da sem odgovoril na to že prej. Potem promocija, koliko denarja imamo za promocijo, to ni naša odločitev. O vojnicah odloča države članice, ponovno. Takšno je pravilo. VIP karte, to smo umaknili, to je še en element, kjer smo posegli v to, prenehali smo povračilo na podlagi posebnih računov, sedaj imamo pavšal. Mislim, da imamo maksimum 4 odstotke pri vseh drugih stroških, tako da ni več teh zlorab pri zgornjem delu od letošnjega leta naprej. Ja, prosim. Ja, hvala lepa. Najprej hvala za vse te prijazne besede. Odgovoril bi na vprašanje gospoda Sahovskega. Mogoče bi odgovoril tudi na druge pripombe. No, načeloma nismo proti tej podpori v, knje, v okviru enotne sud. Tudi nismo proti tej podpori preko naložb, preko takšnih promocijskih ukrepov, ampak pri naložbah se sprašujemo, zakaj bi to sploh ostajalo usporedno glede na izdatke za podeželjski razvoj. Če se zastavite to vprašanje, kakšen je celoten cilj enotne sud? zlasti v vinskem sektorju. Cilj je konkurenčnost. Če nas sprašujete o tem, kakšen je cilj prve osi pomoči na področju razvoja podeželja, ponovni odgovor konkurenčnost. Če si pogledate prvo škatlo v našem poročilu, prvo poglavje, tam imamo cilje različnih ukrepov na področju podeželjskega razvoja 1.3. 1.1 in tako naprej in tu imamo pri enotni sut enako. Gre za iste stvari. Torej, to obstaja usporedno in to je sekundarni učinek zaradi te ločnice. To je zelo dobro. Dobro je, da ta ločnica obstaja, s tem lahko preprečimo dvojno financiranje, to mora obstajati. Ampak v tem poročilu smo pokazali, da je to povzročilo kar nekaj težav, zlasti za dve države, za Italijo in Španijo. To so države, ki imajo regionalno strukturo. In to je potem povzročilo zamudo pri financiranju Imeli smo dveletno, triletno zamudo Španije, nenavaden primer, kajti ujela se je v lasno past. Po tej ločitvi je lahko financirala le en projekt in porabila je velik del proračuna. To je težava. Potem promocija, ja, načeloma nismo proti. Ampak toliko je neučinkovitih vidikov pri izvajanju promocijskih ukrepov, zlasti glede financiranja, podjetij, ki jih ni treba financirati. Zelo smo kritični v odnosu do tega, da se nekdo lahko prijavi vsako leto. In to je kot neka avtomatska subvencija, ki se brezplačno poda vsako leto. In na primerih smo pokazali, da to pokriva del tekočih stroškov teh organizacij. In te organizacije to financirajo iz naših verov. Torej, naj zaključim. Če bo komisija poštevala to, kar je rekla gospa Glambajeva, je to dobro, priporočila so odlična, bolj previdno morate paziti na izvrševanje tega, zlasti v tej situaciji, ko smo v obdobju med letošnjim letom in letom 2018. Tu so se sredstva podvojila pri tem poglavju. Še večje torej tvegam, da bo to neučinkovito, recimo tudi, če imamo ta omejen proračun za staro obdobje, recimo v dveh izmed treh največjih držav članic, gre tu za izvajanje podjetij projektov, pri velikih, majhnih projektih, ni pomembno, kjer je to upravično in kjer se to lahko financira. To ni bil učinkovit sistem izbire v teh državah. Glede drugega vprašanja, gospod Zahovski, ja, seveda bomo to spremljali kot običajno, vrnili se bomo nazaj na to, ne vem, mogoče leta 2016, 17 in potem bomo ta odbor obvestili o izsledkih. Običajno je tako tudi pri teh posebnih primerjih. Alaja Center. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, vemo, da je skupini uh, Wine and Spirits uh, dolga leta predsedovala gospa Luling, čeprav v Luksemburgu mislim, da kašne hude proizvodne vina ni. Ampak eh, kakorkoli že zahvaljujem se za to, uh, da imamo uh, to možnost. Uh, financiranje iz prvega in drugega stebra. To zelo skrbi kmete iz tistih območij, kjer je bilo kmetijstvo posebej eh, prizadeto. Zato se mi zdi dobro, če lahko to pojasnimo. Kar pa se tiče eh, pomoči enemu izmed temeljnih proizvodov, torej tako na kulturni kot na tradicionalni ravni, eh, ki je izpostavljen takšni konkurenci, torej vinu. Gospod Celar, Um, ali boste rekli, da je sedaj ta situacija primerljiva z eh, Kitajci, ki kupujejo nemške avtomobile? Vsaj, uh, eh, uh, eh, naj si bo sedaj francosko vino ali češko pivo ali kakorkoli že, gre za uh, to, da je to evropski proizvod, dober proizvod, tako kot Airbus in Mercedes-Benz. Uh, Vrača pa se k vprašanju poslovnih centrov na kitajskem, kajti eh, kar se tiče vina, nas bodo kitajci lahko presenetili tudi pozitivno. Vino ima morda manj interesa za kitajce kot eh, avtomobili oziroma letala družbe Airbus. Torej, tu uh, gre za vprašanja, ki so ključnega pomena za kmetovalce na jugu Evrope. In uh, tu imamo še uh, problem, ki ga predstavlja prevelika zmogljivost, torej prevelika uh, proizvodnja vina iz uh, severa Evrope. Torej, prosim, da ne. Mm, pljuvate po uh, eh, proizvodni uh, eh, na jugu Evrope, kajti tudi uh, Severna Evropa tu predstavlja konkurenco. Včasih eh, gospoda Celerja mal se zanese v nacionalne interese, med katerimi seveda vin ni. Pomembno je, da so evropski proizvodi konkurenčni tudi zunaj Evrope, eh, kajti eh, Eh, vsi na tem področju z nami, eh, nam konkurirajo, tako Južna Amerika, kot tudi Kitajci. Hvala tolmačem, hvala, ampak občutek imam, da moramo nadaljevati še pet minut. V angliščini bomo nadaljevali. Gospod Kings, slišali smo nekaj besed